Dear colleagues, we can, uh... Tako, kolegice in kolegi, mislim, da lahko začnemo z našim sestankom. Spet pozdravljam toplo podpredsednika Katajna na, na, pri nas, v našem odboru, z vami. Smo se že lahko pogovarjali o izvajanju akcijskega načrta okrožnem gospodarstvu pred nekaj časa, 16. marca 2016 odbor zelo zanima napredek od vašega zadnjega obiska v teh šestih mesecih. Prav tako bi radi izvedeli, kdaj bo poročilo o izvajanju krožnega gospodarstva končan strani komisije. Odbor je sprejel odločitev, da bo izvajanje načrta tesno spremljal. Vas in podpredsednika Timermansa bomo povabili vsakih šest mesecev in zahtevali smo poročanje Evropskemu parlamentu. Računamo na vašo prisotnost v odboru in poročanju tukaj nam. Hvala lepa, da ste danes z nami, sedaj pa dobite besedo za uvodno izjavo, kasneje pa bomo začeli razpravo s poslanci v našem odboru. Prosim. Predsednik, poslanke in poslanci, hvala lepa, da ste me spet povabili v vaš odbor. Današnja tema je krožno gospodarstvo. To je zelo aktualno vprašanje, kajti danes smo objavili nov seznam proizvodov po direktivo o ekološki zasnovi. O tem bom kasneje govoril v svojem govoru. Cenim, da imamo čas, da se pogovorimo o krožnem gospodarstvu. Veliko izmed nas se strinja, da je krožno gospodarstvo pomembno, globalno gledano, da to bo najpomembnejše v naslednjih letih in mi kot zakonodajalci moramo razumeti, kako lahko omogočimo prestop iz linearne v krožno ekonomijo. Krožni model na trgu že obstaja ustvarjajo več dodane vrednosti kot običajni modeli. Seveda je to zelo pomembno, zato da ohranimo naš socialni model. Prav tako za financiranje socialnih sistemov. Tukaj gre večinoma za nove poslovne modele in mi moramo razumeti, kako lahko ta razvoj najbolje podpremo. manj kot leto po sprejetju svežnja o okrožnem gospodarstvu smo na dobri poti. Komisija je začela izvajati akcijski načrt v stalnem ritmu. V skladu z akcijskim načrtom smo že podali predlog o odpadkih, zakonodajni predlog o spletni prodaji proizvodov in jamstvih. Prav tako imamo nov priročnik za javna naročila o nelojalnih trgovinskih praksah. Prav tako pa imamo tudi evropsko platformo za završke živil. Prav tako pa imamo tudi pilotne projekte za inovacije. Zato, da bi torej si ogledali, kaj vse smo že postorili in bi uvedli ukrepe za naslednje leta, bo komisija poročala o izvedbi akcijskega načrta januarja 2007. 2017, oprostite. To bo spremljalo sporočilo predelave odpadkov v energijo. Prav tako je tudi finančni vidik zelo pomemben del koncepta krožnega gospodarstva. Tako, sedaj pa direktiva o ekološki zasnovi. To je ključni del krožnega gospodarstva, kaj ti pomaga nam modernizirati naše gospodarstvo. Ustvarjamo spodbude in enake pogoje za podjetja, ki delujejo v Evropi. Prav tako pa tudi za tiste, ki uvažajo proizvode iz tretjih držav, izven Evrope. to je projekt skupnega trga, kajti imamo skupno regulativno okolje za proizvode v EU in tudi za tiste uvožene iz tretjih držav. Potrebno pa se je pogledati vse skupaj z vsaj treh vidikov. Potrošniki, kaj storiti, da bi jih opolnomočili, drugič, potrebno si je pogledati vsega, vse skupaj z industrijskega vidika in potem tretjič kot rezultat ekološke zasnove lahko zaščitimo okolje. Najprej nekaj pripomb, kar se tiče potrošnikov. Zmanjševanje energetske porabe ni samo v rokah vlad ali tistih, ki sprejemajo odločitve. To je lahko tudi v rokah potrošnikov, ki se zavestno odločajo vsak dan, ko izbirajo proizvode. Bolj kot bodo potrošniki opolnomočeni, bolj bomo lahko pomagali našemu gospodarstvu. Direktiva o ekološki zasnovi je zelo dobro orodje za dvig ozaveščenosti in s tem tudi olajšanje zavestnih odločitev za potrošnike na trgu. Evropske potrošniške organizacije ocenjujejo letno privrčevanje za gospodinstva na ravni 450 evrov. Komisija je nekoliko bolj pozitivna. Menimo, da bi letno privačevali v tipičnem gospodinstvu do 500 evrov letno. Torej zavestne odločitve lahko prihranijo precej denarja za gospodinstva in potrošnike. Če si pogledamo vse skupaj z poslovnega vidika, potem je energetsko označevanje in ekološka zasnova nekaj, kar lahko ustvari skupni trg s skupnimi standardi. Tako bomo stabilizirali regulativno okolje, imeli bomo gotovost za naložbenike. Prav tako pa imamo potem vlaganja v nove tehnologije, znanstvene študije pravijo, da bi lahko prihranili 55 milijard evrov letno za industrijo. Ali ustvarili toliko prihodkov, kajti tudi industrijska podjetja uporabljajo vedno bolj energetsko učinkovita sredstva. Torej, tako kar se industrije kot potrošnikov tiče, bodo vsi samo pridobili. Ne gre pa samo za posamezne proizvode. Če pa se skupaj seštejemo, milijarde proizvodov, sto tisoči gospodinstv, pa potem pomenijo veliko razliko. Že sedaj. Lahko od začetka uporabiti direktive, ugotovimo, da smo privačevali zelo veliko energije. To je ekvivalent energetske porabe Italije na letni ravni. Če kdo pravi, da torej ta direktiva ni pomembna, potem ta oseba ne razume, zakaj gre. Kolegi, se je preliminarno dogovoril o nadaljnih ukrepih. Do 2040 bi privačevali letno toliko energije, koliko jo porabi letno Švedska. To bi dodali torej porabi energije Italija še Švedsko, če bi trenutni predlog sprejeli. Če si želi EU biti velika v velikih stvarih, je to dobra priložnost, da smo ravno to, veliki v velikih stvarih. Danes smo objavili seznam proizvodov, ki bi jih dodali na seznam ekološke zasnove. Šest različnih elementov imamo, od gradbeništva, električnih materijalov, dvigal, solarnih panelov in zamrzovalnih kontajnerjev. Vse to je bilo izbrano zaradi potencijala vačevanja energije. Nismo imeli kakšnega političnega mešetarjenja, se znam, temelji na potencijalu prevačevanja energije. Torej, na kratko, to pomeni, če bomo ta predlog sprejeli, da bodo evropejci dobili enake naprave, ki jih imajo sedaj, vendar pa bodo te porabile manj energije. Industrija pa bo imela enake pogoje na celotnem trgu EU za bolj energetsko učinkovite proizvode skupaj s potrošniškimi organizacijami in industrijo smo imeli dobre pogovore. Zelo to podpirajo, menijo, da je to dober način za pomoč Evropi in za ustvarjanje novih delovnih mest ter izboljšanje rasti proizvodnje, pa tudi dodane vrednosti. Tako, sedaj pa svežen o odpadkih in gnojilih. Od začetka produktnega cikla je to ključen del krožnega gospodarstva in so zakonodajalca, tako si želimo, da bi dosegla dogovor o tem naslednje leto. Pozdravljamo podporo Evropskega parlamenta za zakonodajo o odpadkih. Impresivno število predlogov sprememb, ki ste jih vložili, kaže prednostno nalogo, ki jo namenjate tem predlogom. Spremljamo delo, ki poteka v odboru Envi. In o, po razpravi o predlogi sprememb septembra vem, da je podpora in soglasje glede veliko vprašanj, kar se tiče preventive glede odpadkov in reciklaže. Veliko vprašanj pa še odprtih. Naj izpostavim, da ponujemo popolno tehnično podporo, kar se tiče obdelave predlogov o odpadkih. Prav tako se veselimo glasovanja v odboru, ki mislim, da bo naslednjega januarja. Razprave v delovni skupini v svetu tudi napredujejo. Uredba o proizvodih, ki se uporabljajo kot gnojiva, je prvi predlog po akcijskem načrtu okrožnem gospodarstvu s ciljem, da bi odprli skupni trg. S tem bi lahko zamenjali kritične surovine fosfatov z domačimi viri in bi do 2040 postali za 30 odstotkov manj odvisni od ovoza. Vesel sem, da se razprava sveta tudi že začela in da je sedaj že razdelitev dela opredeljena tudi v Evropskem parlamentu. Ta predlog bo predvsej povečal trajnost, ko bomo omejili onesnaževala predvsem za tiste snovi, ki so dokazano toksične, predvsem kadmi. Komisija sedaj skuša ugotoviti, kako bi dekadmizacijo lahko financirali z ekonomskimi instrumenti, kot je, takšen kot je EFSI ali naložbeni načrt za Evropo. Sedaj pa še EFSI in naložbe povezane z okoljem. Naložbeni načrt za Evropo in EFSI predstavljata veliko priložnost za zeleno gospodarstvo in konkretni prispevek za javna in zasebna sredstva za zelene naložbe. Skoraj tretjina naložb EFSI zaenkrat prihaja in podpira okoljsko prijazne projekte. Primer. Podpiramo zelo veliko okolju in virom prijaznih projektov, kot je reciklaža papirja v Španiji, ko skušamo uh, bolje uporabiti odpadni papir v obnovljive materijale. Potem pa projekt v Italiji, obnovljivi Novamont, ki vključuje uporabo inovativnih postopkov in tehnologij za proizvodno bioplastike in biokemikali, ki jih uporabljamo v industrijske in potrošniške namene. Potem pa tudi mlin na Finske za bioproizvodno. Tukaj tudi s podporo EFSI bomo uporabljali visoko produktivne zmožnosti za obnovljive, obnovljiva vlakna. In to bo omogočalo bolj obnovljivo dobavo energije. Seveda pa moramo storiti še več, imeti več v okolju prijaznih projektov. Glede na uspeh v prvem letu EFSI, EFSI je komisija predlagala podaljšanje EFSI do konca 2020 in bi naj skupni cilj naložb bil najmanj 500 milijard evrov. Glede na cilje pariškega sporozuma je komisija sedaj predlagala, da bi vsaj 40 odstotkov projektov v EFSI infrastrukturi in inovacijah prispevalo k podnebnim ukrepom v skladu z cilji COP21 EFSI, e pa tudi strukturni in naložbeni skladi, naložbeni sklad ESIP Life in tudi finančni aranžma Evropske unije bo izkoriščen za naložbe v trajnostno in gospodarstvo. EFSI bi lahko bil tudi povezan s projekti, ki so povezani z ESIF-om. Dober primer imamo v Franciji. Projekt bi naj razvil nizkooglično gospodarstvo v regiji, v regiji Nord-Pas-Calais in bi naj regija postala vzorna regija ničnih emisij do 2050. Istočasno pa bi razvijali delovno mesta, se borili proti revščini na področju goriv. Potem pa še delovni program komisije, ki izpostavlja zaveze za trajnost. Dva elementa sta najpomembnejša prehod na krožno gospodarstvo in potreba po boljšem izvrševanju okoljske zakonodaje. Poleg implementacijskega poročila, ki sem ga že prej omenil, bomo v 2017 skušali doseči napredek pri krožnem gospodarstvu in akcijskem načrtu, povezani s tem s petimi pobudami. Najprej strategija o uporabi, ponovni uporabi in reciklaži, prav tako pa tudi veliko plastike, ki jo najdemo v okolju predvsem v morju. Drugič, zakonodajni predlog o ponovni uporabi vode. Imeli bomo minimalne kakostne standarde, zato da zaščitimo ta dragocen vir v kontekstu pomankanja vode. Tretjič, tukaj bi želeli zapolniti verzel v dobavi vode. Predlagali bomo revizijo direktive o pitni vodi. Tako bi skušali upoštevati glasove iz državske pobude leta 2013. Četrtič, imeli bomo tudi umestnik proizvodov, kemikalij in odpadkov. Ključno vprašanje, ko gre za krožno gospodarstvo, zato, da bi sekundarne surovine bolje uporabili, seveda z nestrupenimi materijali. In končno, spostavili bomo nadzorni okvir za meritev napredka, ki ga je ustorila v smeri bolj krožnega gospodarstva. To je odziv na poziv vas, gospod Lavija, in vašega odbora. Tako, spoštovani poslanke in poslanci, s tem bom končal, sedaj pa sem seveda pripravljen odgovarjati na vaše vprašanje in pripombe. Hvala lepa, podpredsednika Tajne. Začnemo lahko s prvim krogom govornikov. Karl Heinz Florenc dobi besedo koordinatorji, pa naj se prosim držijo dveh minut, kaj ti seznam govornikov je zelo dolg. 30 imen imamo. Hvala lepa za vaše sodelovanje. Gospod Florenc, prosim. Ne. Hvala lepa, se bom trudil, da bom kratek. Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Torej, že pri posvetovanju eh, ste um, nam obljubili določene odgovor, odgovore in hvala, da ste se tega tudi držali. Torej, deset let smo osnovali uh, ta dokument, uh, potem smo se nekoliko uh, zgubili v razpravah o žarnicah in tako naprej. In, uh, v komisiji ste res veliko prispevali k temu, da se stvari sedaj premikajo v pravi smeri. Eh, torej zanima me, kakšni so ti kriteriji za teh eh, šest vrst proizvodov, eh, da boste bolj učinkoviti glede varovanja surovin, to ste že omenili na kratko. Torej zelo pomembno se mi zdi, da ste na odboru komisije torej končno ugotovili, da okoljska politika ne pomeni kaznovanje tistih, ki kršijo pravila, ampak je to znanstveno načrtovanje pri sami proizvodnji. Druga točka, to ponavljam kar naprej, torej kako bomo izvajali evropske predpise. Spoštovani gospod pred, podpredsednik, če vam naštejem, katera katere predpise smo mi tukaj soglasno sprejeli in kako zelo, zelo slabo in bedno se to potem izvaja v posameznih državah, tudi v Nemčiji, potem bi vam priporočil, da je treba predpise, ki jih skupaj in soglasno spremljamo, zares izvajati in to tudi nadzorovati. To vam polagam na srce. Ko gre za krožno gospodarstvo, eh, eh, se nam zdi tukaj izredno eh, problematično, kako ste si predstavili to stično točko med kemijsko industrijo in pa mm, strupinimi odpadki. Torej, to, za proizvodno papirja, eh, kajti če veste. Eh, če ne vemo, kaj je v plastičnem materialu, ki ga recikliramo, potem na koncu tudi ne vemo, s čim imamo opravka. Eh, torej, presegal sem že te dve minuti, zato bom druga vprašanja potem poslal v pisni obliki. Hvala. Hvala. Hvala lepa, gospod Dadi. Uh, um, Hvala lepa. Hvala lepa, podpredsednik Katajnen, da ste tukaj. Tri glavna vprašanja. Najprej pa uvodno stališče. Po omiku osnutka predloga komisije o krožnem gospodarstvu ste predstavili nov svežen in to je bilo potem urisano v akcijskem načrtu. Za nas pa to žal ni bil zakonodajni predlog kajti ne želimo si, da bi krožno gospodarstvo končalo kot samo krivatica, ki pa je ne uporabljamo. Umenili ste šest elementov, ki ste jih izbrali za direktivo o ekološki zasnovi in dali ste, da to temelji na energetskih elementih. Pomembno je, da komisija spoštuje svoje zaveze iz direktive ekološka zasnova je ključna za krožno gospodarstvo, ker govorimo o tem, kakšni bodo prihodni proizvodi. Rada pa bi vedela, koliko ste prepričani, da bomo imeli jasnost, kar se tiče proizvodov prihodnje iz trajnostnih virov, ne pa rodarjene in drugih netrajnostnih. Druga točka, na katero se želim osredotočiti, je plastika omenili ste tudi plastiko v morju. Akcijski načrt specificira dva koraka. Imamo novo strategijo o plastiki v krožnem gospodarstvu 2017, potem pa tudi uvedba specifičnih ukrepov za zmanjševanje odpadkov v morju do leta 2030. Želela bi torej aktualne informacije o teh dveh ukrepih in tudi rada bi vedela, ali komisija že začela delo na področju strategije v plastiki in potem ali bo pripravljen akcijski program za države članice, da bi zmanjšali onesnaževanje v morjih s plastiko in kako bi lahko spodbujali države članice, da si izmenjujejo najboljše prakse. To pravim zato, ker so konec koncev države članice tiste, ki bodo morale izvajati politiko Evropske komisije in moramo zagotoviti, da bodo dejansko počeli to, kar bomo zapisali na papirju. In potem še zadnja točka, kar se tiče morskega okolja. Imamo kar nekaj prostovoljnih pobud strani industrije in nevladnih organizacij. Želim pa si odločnih ukrepov strani komisije za to, da bi zmanjšali velike kose odpadkov plastike, kot je bilo tudi že omenjeno najkasneje naslednje leto. Hvala lepa. Thank you very much, uh, Mr. Demesmaker. Hvala lepa, gospod Demesmaker. Uh, um, Najlepša hvala, predsedujoči. Uh, Spoštovani gospod Katajnen, lepo vas pozdravljam. Govorim o svojem maternem jeziku, to ni zazemščina. Spoštovani gospod komisar, nekaj konkretnih vprašanj bi imel kot poročevalec v Senci, um, ki je delal na tem uh, svežnju okrožnem gospodarstvu. Torej, inovacije so novost, ki smo jo uvedli in uh, to je izredno dobro. Torej, innovation deals, kot smo jih imenovali, uh, so izredno pomembni pomembni tudi, da eh, ugotavljamo, kakšne so zakonske prepreke eh, za izvajanje krožnega gospodarstva. Zato podpiram to, kar ste že povedali in nekatere države članice eh, zares. Um, poskušajo tukaj narediti veliko, recimo tudi s uh, um, projekti, tudi um, Flamska se tukaj udeležuje tega Flandra.

Ali ste želeli uvesti še kakšne projekte na področju tega Innovation Deals? Eh, potem pa eh, drugo vprašanje zadeva gradbene odpadke in sicer 2016 ste napovedali eh, protokol o reciklaži teh odpadkov in zanima me, ali imate tukaj že kakšne študije in kakšni so bili zavezujoči cilji do leta 2020, ko gre za gradbene odpadke. Torej, potrebovali bi uh, pobudo uh, za uh, reciklažo gradbenih uh, odpadkov tudi do leta 2025 in celo do leta 2030. Uh, zanima me tudi, kako boste spodbudili tržišče za sekundarne um, surovine. Torej, predvsem bi bilo dobro, če bi že vnaprej preprečili, da bi prihajalo do odpadkov. To je pomembno v gospodarstvu. Torej, zares potrebujemo dobro premišljeno politiko, da bomo dolgoročno lahko preprečili, da se odpadki sploh proizvajajo. Um, torej ni namen, da proizvajamo odpadke, s katerimi potem poganjamo krožno gospodarstvo. Na koncu pa bi gospodar, eh, komisar želel omeniti še nekaj. Bil sem tudi uh, poročevalec za biodiversifikacijo in zanima me, ali imate tudi tukaj še nove uh, informacije o fitness check-u in o tej direktivi, torej kdaj bodo objavljeni ti rezultati in uh, ali m, mm, je študija pokazala, kako boste to direktivo zares izvajali? Yes. Hvala lepa, gospod Gerbrandi. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospod Katajnen, za to, da ste z nami. Začeti moram s tem, da povem, da se mi zdi, da sem ujet v čuden krok, pa ni ta povezan s krožnim gospodarstvom. Vsake šest mesecev povabljamo sem podpredsednika da nam, da nam povesta o razvoju, o svežnju krožnega gospodarstva. Menimo namreč, da je potrebno preverjati, ali bo komisija izvajala to, kar je obljubila, da bo. Sedaj pa se mi zdi, da nas komisija želi prepričati o vseh čudovitih stvarih krožnega gospodarstva. Vendar pa to je glavni razlog, zakaj vas vsakih šest mesecev povabimo sem. Zelo odločno verjamemo v krožno gospodarstvo, verjamemo, da je to tranzicija ključnega pomena za našo ekonomijo in pritiskamo na komisijo, da naj stori več, kot to počne zaenkrat. Moram reči, da je to potrebno, če se ogledam na akcijski načrt, različne ukrepe. Pri skoraj vseh je zamuda. Skoraj vseh. Verjetno je to zgolj na ključe da je ravno danes, ko ste tukaj v našem odboru, bilo podano novo sporočilo o direktivi ekološki zasnovi. Upam, da če šest mesecev ne boste spet samo napovedovali novih pobud, temveč da boste poročali o tem, kaj se je že zgodilo. To bi bilo zelo dobrodošlo. Vaše pripombe da mora Evropa biti velika glede velikih stvari in da je krožno gospodarstvo ravno to, se mi zdijo dobre. Tudi Franz Timmermans je dal podobno, nikoli pa nisem šlišal predsednika Junkerja govoriti o tem. Če pozorno spremljamo to, kar se dogaja v komisiji, potem imamo občutek, da predsednik Junker in njegovo osebje še vedno menijo, da je to ena tistih manjših stvari, ki jih morda ni potrebno storiti. Če preberem The Economist potem, lahko tam vidimo, da pravijo, da uporablja komisija podobni populizem, ki ga očitajo drugim, s tem, ko ne predlagajo tistega, kar bi morali. Tudi kar se tiče tosterjev in starega. In veste, o čem govorim. Upam, da komisijo manj skrbijo britanski tablidi in bolj naše gospodarstvo. Potrebujemo preskok v razmišljanju in to pomeni, da morajo odločnim beseda sveti odločna dejanja. Seveda ne vem, kaj je v svežnju o direktivi o ekološki zasnovi, bomo videli. Še en primer, potem pa bom končal. Očinkovitost porabe surovin, to je bilo vključeno v semester, sedaj tega ni več. Nameravate to vrniti v semester, kajti če resnično mislimo, da je to velika stvar in pomembna tranzicija za našo ekonomijo, bi to moralo biti v tem. Potem pa ekološka zasnova, ali se predlog osredotoča samo na energijo ali tudi na uporabo virov, kajti to je najbolj ključni del naslednje faze ekološke zasnove. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Konečna. Děkuji, <clears throat> pane místo předsedo. Já už jen doplním několik otázek. Najlepša hvala, predsedujoči. Še nekaj vprašanj bi imela. Torej, tako kot drugi kolegi, ki so se oglasili pred menoj, sem zelo vesela, da ste povedali, da ekološka zasnova ni neka malenkost, ampak da je to pomembno. Eh, je pa to sveže, na katerega že zelo dolgo čakamo. Eh, svežen ste nam obljubili že ob začetku eh, tega mandata in um, upam, da bomo lahko prispevali k temu, da bomo našli rešitve eh, za probleme krožnega gospodarstva, ravnanja z odpadki in tako naprej. Torej res dolgo že čakamo na ta svežen in zelo dobro bi bilo, če bi se kaj dejansko zgodilo. Torej, zanima me, kakšna se vam zdi realistična časovnica glede tega svežnja. Torej, eh, rada bi, da bi dosegli nek konkreten napredek. Potem pa druga stvar. Govorili ste o nekaterih pobudah iz zadnjega časa. In tukaj bi me zanimalo, kateri predlogi so konkretni, torej ko gre za vse to, kar ste um, omenili. Potem pa še tretja točka, ki zadeva energetsko obdelavo odpadkov. Torej, tukaj mislim, da je izredno pomembno, da pri odpadkih ravnamo energetsko učinkovito. Torej, o marsičem sanjamo, živeti pa moramo v realnosti in zato bi si želela, da bi tukaj pogledali na zadeve realno in da bi se naučili, kako se lahko izognemo odpadkom, ne samo kako bi jih potem sežigali. Torej, ne vem, kako bo to v praksi, ampak bojim se, da da bo večina državih članic šla v to smer, da bo odpadke kar zagrebla v zemljo, namesto da bi jih energetsko izkoristili. Hvala lepa, gospod Eichhout. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar, gospod Katajnen. Akcijski načrt imamo že leto dni. In ta predlog je bil ambiciozen, Če pa si pogledamo, kaj se je zgodilo z akcijskim načrtom, je to nekoliko v smeri razočaranja. Danes imamo torej predlog o ekološki zasnovi po letu. Tudi glede ostalega bomo s kolegi imeli vprašanj, ko se malo dogaja. Po letu dni akcijskega načrta, torej zaenkrat, če nimamo dobrega izida. Dobro, osredotočimo se na direktivo o ekološki zasnovi. Omenili ste šest elementov. Na začetku je bilo 12, to vemo. Šest smo jih črtali. In verjetno imate dobre razloge za to. Ne omenim, čeprav ste to že sami storili, kako porabljamo krožko zasnovo. Če imamo krožko zasnovo, imamo porabo manj energije, to je potem cene za potrošnike, pa če jo manj. Imamo potem nižji uvoz energije in to je boljše za našo energetsko neodvisnost, to je pomembno na vzhodu Evrope. Evropska industrija postaja bolj konkurenčna, kajti ta je bolj učinkovita pri bolj učinkovitih proizvodih. To je boljše tudi za industrijo in boljše za okolje. Edina težava je torej to slavno regulativno breme. Veliko ljudi to ponavlja kot mantro. Potem pa jih vprašam, kako breme pa je, če greste v trgovino in lahko kupite samo učinkovite naprave, ne pa neučinkovitih. Kaj vas moti pri tem? Nič. Gre samo za britanske tabloide, ki govorijo o tem, da bo izginil angliški toaster. Kaj počne komisija? Komisija pa podpihuje to populistično pošast, ker so ji prisluhnili. Toaster je spohnil na seznamu več. zamrzovalni kontejnerji porabijo 6 teravatov, nekatere druge stvari 7 teravatov, nekatere, ki smo jih črtali, pa manj 4 teravate. Torej ne vemo, zakaj smo nekatere črtali, drugih pa ne. Gre samo za britanske tabloide, pri tako pomenem rodu, kot je to. To se mi zdi pa res škoda, da se komisija vdaja pri tem. To je točno to, kar vidimo, da se dogaja. Prva stvar, ki jo imamo sedaj pri tej direktivi o ekološki zasnovi, je ravno to, da smo črtali zadeve in to ni dober začetek. Hvala lepa, gospod Pedicini. Presidente, grazie, komisarju. Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala lepa tudi gospodu komisarju. Torej, prisluhnil sem vam eh, in upam, da vaši dobri namene ne bodo ostali na papirju, ampak da boste sprejeli konkretne ukrepe, ki bodo vodili eh, tudi v konkretne rezultate, da bo naša linija na gospodarstvo končno postalo krožno. Omenili ste nekatere elemente in to, kar ste delali o eh, plastičnih materijalih, ki eh, se že nahajajo v naravi, to me ni eh, prepričalo, ampak vseeno ste omenili to, kaj moramo narediti, da bi se s tem problemom. Torej, rekli ste, da bi morali odpraviti subvencije za fosilna govori, goriva, torej gospod Kanjede je tukaj pristojen tudi za uh, goriva in tukaj bo težko. Uh, ampak junija smo se pogovarjali o tem, da bomo ukinili vse subvencije za fosilna goriva. Le kaj si bodo mislili um, državljani, če bo komisija enostavno ignorirala to, kar je odločil parlament. Parlament je demokratično izvoljeno telo strani um, državljanov, torej, če smo mi to sprejeli, zakaj ste to ignorirali, ali želite le ugajati velikim naftnim družbam službam. Torej, to sta dve stališči, ki jih ne morete združiti. Hvala. Merci, euh, Hvala lepa, predsednik, gospod komisar. Hvala lepa, da ste prišli. Izvajanje krožnega gospodarstva bo predvsem torej, um, v svežnju za odpadke. Sedaj smo dali v prakso um, sporočilo, komisije iz decembra 2015. Sedaj imamo zelo hudo revizijo, torej 1500 predlogov sprememb in to kaže, kako se potem v bistvu izvaja krožno gospodarstvo. Nažalost moram reči, da torej ja, govorimo o teh dobrih namenih, ampak kot vemo, vemo, kam vodijo dobri nameni. Bomo videli, kaj se bo dalo iz tega narediti. Predlog poročila je naletel tudi na številne pripombe avstrijskega in francoskega senata oziroma parlamenta, kajti pravita, da to besedilo ne spoštuje subsidijarnosti. Prav tako je tukaj treba še poštevati fiskalne določbe in na področju krožnega gospodarstva je to zelo relevantno. No, po drugi strani pa vidimo tudi to, da bi bilo vedno več upravnih ovir, in bremena. Zato to ne bo uspešen pristop. Ravno obratno, nekatera združenja v evropskih mestih ali pa tudi lokalni subjekti dejansko želijo iti v smer krožnega gospodarstva, ampak tukaj se pojavljajo številne ovire. No, Malce kdo pa se predvsem zanaša na prostovoljce, na aktiviste, same državljane. Oni, na primer, bi lahko marsikaj naredili za krožno gospodarstvo, ampak brez pretiranega formalizma in pa birokracije. Pa še nekaj, vemo, nekatera podjetja so v bistvu spravila v svoje modele tudi izbiranje odpadkov na ustrežen ekološki način, je pa marsikaj odvisno tudi od samega podjetja. Takšna fleksibilnost je lahko zelo dobra, treba je to posplošiti, ampak eh, posplošiti upa to težko. Tukaj so institucije, mislim, da šle v nekaj dobrih smeri. Kot prvo, boj proti temu, da so nekateri proizvodi vedno znova čez nekaj časa zastareli oziroma jih je treba zamenjati. Potem naprej tudi povezava med Evropo in jugoshodno Azijo. Tudi um, tukaj bi se dalo marsikaj narediti. Ali komisija namerava uporabiti krožno gospodarstvo za to, da ponovno izboljša kakovost proizvodov za Evropsko unijo in ali bo s tem predlogom spodbudila preselitev naših gospodarstv drugam ali pa ne. In kaj komisija namerava storiti za to, da bi um, torej preprečili to uh, programirano zastarelost določenih proizvodov? Hvala. Uh, uh, Hvala lepa. Po tem prvem krogu vprašanj pa dobi besedo podpredsednika Tajnen za njegove prve odgovore. Uh, Hvala lepa da vse, kar smo storili, je za manj, prepozno, vse je negativno. Torej, to je izjiv za nas, sedaj pa izjiv vam. Ko bo Evropski parlament potrdil prvi predlog, komisije bo to dober začetek. To se še ni zgodilo. Koma čakamo, da bosta parlament in svet uspela potrditi prvi zakonodajni predlog, ki ga je podala komisija. To bo dober začetek za spodbudo k rožnemu gospodarstvu. To je zdaj za vas, ker ste vi dali zdaj v meni in nam. Dejal sem že, da imamo torej zakonodajni predlog o odpadkih. Januarja boste glasovali o tem, sem prav razumel, zakaj ne decembra. Staje kak razlog? Prej, kot bi lahko glasovali, bolje bi bilo. Zakaj čakate do januarja? uredba o gnojivih, tudi to je že tukaj. Že kar nekaj mesecev ni bilo potrebno veliko energije, da smo predlagali zakonodajo, tako da mislim, da smo vsi na isti strani. Seveda je težko doseči politične kompromise glede vprašanj, vendar pa ne kritiziramo pozitivnih stvari. Skušajmo delovati enotno saj imamo pred sabo enoten cilj. Če samo kritizirate direktivo o ekološki zasnovi, no, postopek po komitologiji, to pomaga predvsem tistim, ki so proti tej direktivi. Morda si kdo želi več, kdo manj, vendar pa imamo vsaj seznam šestih elementov, ki so bili izbrani glede na največje priložnosti za prihranek energije. In postopek se bo nadaljeval, to še ni konec. Upam, da bomo torej našli več pozitivnih stvari o krožnem gospodarstvu. Vloga parlamenta je kritizirati komisijo, ne glede na to, kaj počnemo. To razumem. Vendar pa dobro bi bilo, če bi ta popolnoma novi koncept uspešno predstavili našim državljanom. 99,9 odstotkov naših državljanov sploh ne razume, zakaj gre pri tem. Združimo se in predstavimo to zamiselnost, rezen način. Zasebni sektor je vodilen na tem področju. Tudi prihodnje mora biti mi kot regulatori, pa moramo povedati, kakšna je razlika med linearnim in krožnim in najti najboljše rešitve. Izvajanje je vedno težavno izvrševanje je izjiv tudi za prihodnost. Precej še razkorakov pri izvajanju. Naslednje leto bomo spobodili in prizadevanje za izvajanje s tremi pobodami. Stav do pravosodja, izvajanje in poročila. Ti tri elementi bodo pokazali, da je boljša zakonodaja sodelovanju z državami članicami nekaj, kar lahko prinese večje okoljske prednosti. Preprosto s tem, ko bomo učinkovito izvajali obstoječa pravila. Potrebno je paziti na države članice, ko izvajo pravila glede krožnega gospodarstva, pa tudi glede drugih elementov skupnega trga. Kar se tiče strategije glede plastike, Žal v tej fazi ne morem povedati prav veliko, kaj ti tu šele začenjamo delo. Želim vključiti kar se da veliko zainteresiranih strani, kaj ti gospa dali. Omenili ste veliko kritičnih področij, ki jih je potrebno omeniti. Ne bo enostavno, vendar pa prepričan sem, da bomo dobili dobre rezultate pri tem vprašanju. Strategija na področju plastike bo, upamo, izboljšala učinkovitost plastike v krožnem gospodarstvu s ponovno uporabo, uporabo in reciklažo. Upamo, da bomo se lotili teh ključnih vprašanj. Velike odvisnosti od fosilnih goriv, nižko stopno reciklaže in ponovno uporabe plastike in velike količine plastike, ki jih najdemo v okolju, predvsem v oceanih onesnaženje mori s plastiko, to je zelo pereče vprašanje globalno gledano in potrebujemo skupne ukrepe. Pričakujemo, da bi rezultate lahko dobili do konca naslednjega leta, v zadnjem četrtletju naslednjega leta, nekaj časa pa bo trajalo, da to pripravimo. Inovacije, hvala lepa, da ste spregovorili o tem. Trenutno stanje je sledeče. Javni poziv je bil zaključen 15. septembra letos. 32 14 različnih držav je bilo zainteresiranih za to in tukaj imamo različne elemente, padki, energija, sodelovanje na različnih področjih in izbiramo prve projekte. Uvestili jih bomo novembra, ko bomo izbrali potem tudi že pet prosilcev in bomo začeli pripravljati skupno deklaracijo. Tako zatem. sekundarne sorovine in skupni trg na tem področju. To je ena največjih strukturnih sprememb, ki jih lahko izvajamo v Evropi, kar se tiče spodbujanja krožnega gospodarstva. Vendar bo potrebno se ogledati različne sektorje z različnih vidikov. Plastika, naprimer, potrebuje svojo zakonodajo. Ostali sekundarni, ostale sekundarne sorovine potrebujejo drugačno zakonodajo. Veliko dela bo, ne samo za naslednje leto, temveč tudi za naslednja leta. Ne moramo imeti kar enega pravila za vse sekundarne surovine. Če pa ne napredujemo dovolj hitro, to ovira naložbe in tudi zavira zdrav razvoj krožnega gospodarstva. Na tem vprašanju delamo vse čas energetska učinkovitost v semestru? Ne, ne spomnim se, ali tega nismo omenili v semestru. Je pa to zelo pomembno, ker moramo poskrbeti za to, da bodo države članice podarek namenjale stavbam, pa tudi izvajale ostale elemente zakonodaje, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost. In učinkovitost virov. In tudi učinkovitost virov, da učinkovitost virov je, je nekoliko bolj sporna kot energetska učinkovitost, kajti ocena učinkovitosti virov še manjka. Nimamo torej prave opredelitve, kako to izračunati in kdo bi naj to izračunal, če bomo vire uvažali ali izvažali iz ene v drugo državo. Kaj se tiče direktive o ekološki zasnovi in njene prihodnosti, pa tole. Če bo direktiva v trenutni obliki za vas premalo ambiciozna, kar se tiče energetske učinkovitosti, potem bo sprememba ali vključevanje drugih vidikov v to direktivo nekaj, kar lahko poveča ambicije. Vendar pa, če bi imeli direktivo, ki bi pokrivala učinkovitost virov, popravljivost, bi bila ta dana vrednost popolnoma drugačna in trg tudi popolnoma drugačen. Tako da torej delamo na tem. Sedaj moramo razširiti direktivo o ekološki zasnovi. Na tem delamo, kaj ti trenutni vtis tej direktivi je preveč negativen. Veliko ljudi ne ve, zakaj gre. In upamo, da bomo lahko razširili področje te direktive. Kaj še? Naj omenim EFSI in naložbe povezane z okoljem. Kaj ti še prav posebno projekti v krožnem gospodarstvu, čeprav sem jih nekaj naštel, so zaenkrat še premalo številni. Dve razlagi sta za to. Prva, veliko naložb v krožno gospodarstvo je tako profitabilnih, da lahko dobijo sredstva z trga. Upamo, da je tako. Druga razlaga pa je, da investitorji ne vedo, kaj si lahko ponudi. Še eno vprašanje, ki je ključno, je so uporaba EFSA in strukturnih skladov, še prav posebno pri upravljanju z odpadki. 6 milijard evrov se namenja za izboljšavo upravljanja z odpadki v strukturnih skladih. To je precej sredstev. In to moramo uporabiti na najboljši možni način. Ne samo s tem, da bomo nezakonita odlagališča odpadkov nadomestili zakonitimi. Moramo na najboljši možni način izboljšati reciklažo in zmanjšati obseg odpadkov. Ozaveščanje je pomembno in ne vsi lahko dopolnjuje ta finančni svežen. To je zelo pomembno in želim vam veliko pomembno uspeha pri posredovanju tega sporočila vašim volilnim okrajem. No. Bomo šli potem naprej. Uh, Hvala lepa za te začetne prve odgovore. No. Nekateri poslanci se želijo še enkrat odzvati na to, Ampak ne bi šel sedaj v polemiko. Glejte, če se prav spomnim, smo pričakovali bolj velikopotezen predlog komisije. Eno leto smo čakali. In mislim, da moramo vsi skupaj prevzeti odgovornost. Tu gre za kompleksen predlog. In delamo na vsem tem imamo več kot 2000 predlogov sprememb, torej situacija je precej kočljiva in težko upiti do kompromisa. No, sedaj pa lahko gremo na drugi krok. Prosim poslance, kolege, da ste čim krajši. In gospa Grostet, prosim, beseda vaša. Bon, je kot moj kolega Karlajn Sloven. Hvala kolega Karhans Florenc, mislim, da je želel nekaj povedati, morda na koncu. No, hvala lepa, gospod eh, podpredsednik, da ste tukaj. Govorimo torej o prednostih krožnega gospodarstva. Ampak naj omenim zelo konkreten primer, um, torej pneumatik, naprimer prebita pneumatika. Glejte, eh, včasih se lahko da pneumatiko tudi popraviti in za 20 odstotkov se potem um, zmanjša iz Eh, količina izpustov toplogrednih plinov, torej večkrat se da te stvari še uporabiti. Po drugi strani pa imamo konkurenco, torej pneumatike, ki so vedno znova proizvedene v Aziji, morda so nove, že, ampak vseeno so manj zanesljive, so pa cenejše kot pa tiste iz Evrope. Torej, kako bi vi lahko spodbujali v svoji strategiji uh, takšno verigo, kajti. ti To se mi zdi zelo pomembno za krožno gospodarstvo, to torej je večkratna uporaba takšnih dobrih pneumatik. Potem naprej govorili ste o odpadkih v morju, to je pomemben del vašega akcijskega načrta. Želite zmanjšati to število in količino odpadkov. Eh, no, prej smo govorili o mikroplastiki v kozmetičnih izdelkih, pa tudi sicer ZDA in pa Združeno kraljestvo so to prepovedali, kajti te mikroplastike se ne morejo dati v odpadno vodo, um, ne da se jih prečistiti, zato vedno ti delci pridejo v oceane in to je v nasprotju z vašo strategijo. Ali boste pripravili akcijski načrt za takšna podjetja, tako da podjetja najdejo alternativne rešitve in odpravijo te mikrodelce v plastiki? Hvala. You, uh, žipanjo. žipanjo. Hvala, gospod podpredsednik. nekaj predlogov za izboljšave, ne kritika, ampak predlogi izboljšav. Bom torej poskušal podati predloge za izboljšave, ne pa kritičnih komentarjev, glede na to, kar predlagate. Torej najprej, um, razsipanje z hrano in odpadki. Pripravili ste okvirno direktivo za odpadke in tam um, takšno znižanje razsipanja ni predvideno, ampak skoraj da je 100, milijone, 100 milijonov ton um, hrane um, se sedaj v bistvu um, ne uporabi. Ta številka bo do leta 2020 celo 120 milijonov ton, torej toliko um, hrane se potrati. Ali bi lahko tukaj kaj naredili? Vsaj za 50 odstotkov, naprimer do leta 2030, bi lahko znišali to razsipanje s hrano. Kaj bi tukaj lahko naredili? Potem naprej, to ta programirana zastarelost. Vidimo naprimer v 15 letih um, se je um, starost računalnikov zmanjšala za trikrat, z 12 na 4 leta, 12 um, je bilo to v konec 80-ih let. To seveda zelo vpliva na družbo, gospodarstvo, pa tudi okolje. Torej, Evropska unija mislim, da mora tukaj nekaj narediti, tako da ne bo tega um, načela programirane zastarelosti proizvodov kot računalnikov. Torej, ali bo komisija tukaj kaj naredila? Uh, tudi v okviru obzora 2020 uh, je bilo govor o tem. Potem pa še ena pripomba. Uh, govorili ste o Norpad Kale. Aprila 2014 je bil pripravljen glavni črt, torej dejali so, leta 2050 bomo imeli nizko oglično gospodarstvo. No, gledajte, pojdite z mani in boste videli, kdo so tam pristojni sedaj v regiji v zadnjih volitvah leta 2015, um, ja, takrat je bilo govora o tem, potem pa nič. Sam dobro poznam to regijo, zato ker sem um, iz tam, torej iz severo uh, vzhoda Francije. Gospod podpredsednik, lahko gremo tja. Jeremy Rifkin gre lahko tudi tja z nami, kajti on je leta 2013 začel s to veliko operacijo tretje industrijske revolucije. Hvala. Thank you very much, Julie Gerling. Hvala, uh, Julie Gerling. Thank you, hvala, predsednik. In hvala lepa, komisar. Imela sem vprašanje glede plastike. Uh, Mirje me to že zastavila. Torej bom šla kar na drugo vprašanje. Ampak vseeno, ne želim biti groba, ampak vaši odgovori so res slabi. In zato res moram omeniti to vprašanje plastike. Še enkrat, sploh glede na vaše pripombe, torej da smo si vzeli kar veliko časa, da bi vse skupaj naredili. Res čudno. Torej, tukaj govora o krožnem gospodarstvu in ne vem, zakaj ne bi vključovali plastike v to. Sedaj moramo čakati na plastiko ali kako, ko pa vsi vemo, da je to najmanj recikliran proizvod. Torej, sedaj naj še enkrat čakamo na nov predlog komisije, da bi vključili plastiko. To je noro. In da vi potem rečete, ja, da nam to vzame veliko časa oziroma da predolgo delamo. Glejte, glede te plastike v morju, tukaj stvari čakamo že leta. To je tudi gospa Grostet omenila. Združeno kraljestvo je že to sprejelo, pa je šlo še korak naprej. Kaj ti sedaj so dejali, da eh, mikroplastika ni glavni problem, ampak je problem mikrovlakna iz oblačil, ki izhajajo iz plastike. Torej, sedaj pravite, da boste, ne vem, do naslednjega leta, do zadnje četrtine nekaj naredili. Ja, gledajte, saj hočem biti pozitivna, ne morem biti vedno negativna, nisem znana po svoji negativnosti. Ampak res ne vem, kako lahko govorite o krožnem gospodarstvu in potem rečete, ja, pri plastiki o tem pa sploh ne bi govoril. Zato, ker pač, ne vem, nam to ni všeč. Pa to pač ne gre. In rada bi slišala več o tem, kaj dejansko želite narediti. Hvala. Thank you very much. Uh, Mr. Wijtema? Ah, no, sorry, Mr. Towers. I have not seen you. Farag Towers, Nissim Sfida, se opravičujem. Ja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala. Hvala, gospod Katanen. Torej...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 Skratka, z veliko različnimi stvarmi se ukvarjamo in potem želimo nekako skupaj spraviti sestavljanko. Ampak ne vem, če nam to vedno uspe. To kot prvo. Mislim, da imamo določene težave glede tehnološke neutralnosti in pa dostopa do teh kanalov pri odpadkih. Včasih sicer ne vidimo težav, ampak čez nekaj let se lahko stvari precej spremenijo. To sploh velja za majhne države, um, kjer je tudi manj teh odpadkov. Potem pa še tretje vprašanje. Uh, sežigalnice. Sežiganje, to pomeni marsikaj v različnih delih Evrope. Če greš v Neapelj, in tako gotoviš, kako, ko mora uporabljati sežigalnice, potem je to drugo, gotovo drugačen pristop, kot pa sežigalnice na švedskem, finskem. In res se bojim, da včasih ne znamo ugotoviti, kako različne tipe sežiga ne poznamo in kakšne so različne okoliščine. In torej to in pa um, grete nadaljavo, vse to mislim, da gre lahko v zelo kritične, čudne smeri. Tukaj bi rad torej nekaj odgovor na to. Hvala, gospod Šlek. Zahvaljujem, gospodine predsedniče, podpredsedniče Katajnen. E, ja bi ti ovdje istakl... Najlepša hvala, predsedujoči, najlepša hvala, komisar. E, Rad bi podaril problem, ki ne zadeva le krožnega gospodarstva, ampak tudi varnost živil. Danes ste že. Živi govorili o 145 e, ali 150 e, milijonov evrov, ki jih e, Evropska unija izgubi letno zaradi završkov hrane. In tukaj me zanima, ali ste razvili kakšno metodologijo, kako bi to preprečili. Eh, pričakovali smo neke ocene tega, to je izredno pomemben problem in zato bi radi apelirali na vas, da se temu problemu posvetite. Uh, kmetijstvo je eden izmed uh, največjih virov škodljivih emisij v Evropski uniji. In če to pogledamo v luči pariškega sporazuma, uh, potem uh, vidimo, koliko energije smo porabili za proizvodnjo teh živil, za transport teh živil in potem jih še zavržemo. Torej, stroški so zato um, veliko večji od teh 150 milijard evrov, ki jih letno zaprašujemo pripravimo za to. Torej, stroški so astronomski in veliko držav članic bi zanimalo eh, sodelovanje v takšnem projektu in zato čakamo, da bo komisija sedaj definirala eh, neko skupno metodologijo, da se bomo enotno lotili tega problema in ga tudi rešili. Upam, da bo to čim prej. Drugo vprašanje pa se nanaša na samo paradigmo krožnega gospodarstva, torej eh, da bi uporabili vedno več sekundarnih surovin. Ampak žal, kot vemo, je veliko materijalov, ki imajo toksične sestavne dele in sami ste povedali, da lahko sredstva iz uh, obzorja 2020 uporabljamo uh, za to, da znanstveno gotovimo, kaj se skriva v kakšnem materijalu. Uh, Eh, in iščemo materijale, ki bodo nadomestili te stare toksične materijale, ampak sedaj še nismo tako daleč. Torej, prav tako ne vemo, kam bomo deponirali vse te toksične odpadke eh, in tukaj bi morala komisija eh, določiti neko hierarhijo. Torej, države članice Eh, odlagajo veliko število odpadkov, pozabljajo pa na zaščito, ko gre za toksične odpadke. Torej, eh, približno 50 eh, odstotkov bi radi dosegli na področju sekundarnih sorovin, ampak marsikdo tega ne dosega. Hvala. Florence, Ja, torej, naša poročevalka seveda eh, dela, kar more, torej včasih delamo tudi v soboto in nedeljo in potem. Um, Eh, se še celo jaz pritožujem, da preveč delamo pod njo. Torej, ne morete nam očitati, da ničesar ne delamo. Eh, in zato bi rad zaščitil našo poročevalko. Torej, če eh, si pogledate, kaj se dogaja v Bolgariji in tako naprej, stvari niso tako lahke. In ne moramo kar reči, ja, vse je v redu. Torej, gospod Potočnik je res podal dober predlog, gospod Junker ga je pa podal kot, kot ustreza njegovem imenu, kot nek konjenik z vzhoda, potem kar pometel s tem predlogom. Torej, ne razumem, eh, kaj sedaj počne komisija. Torej, mogoče bomo dosegli kar boljšega. Eh, torej, Eh, komisar eh, eh, nam je dolžan še tri do štiri točke, ko gre za kemijsko industrijo. In mislim, da predloga takšnega, kot je sedaj, ne moremo sprejeti. Zato mora vaš kolega ehm, tukaj nekoliko pospišiti delo. Hvala. Mr. Caputo. Hvala, Caputo. Sì, grazie. <clears throat> grazie Presidente, grazie eh, Hvala. Hvala predsedujoči, hvala podpredsednika Tajne, da ste danes prišli k nam. Eh, seveda prehod z linearnega na krožno gospodarstvo ni preprost. Eh, in to tudi ni neka prosta izbira, ampak je to neka e, obveznost za vse nas. In zato ni dovolj, da si zadamo le neke cilje glede recikliranja, ampak potrebujemo tudi resno politiko na tem področju. Rad bi omenil še en vidik in sicer se ta nanaša na sekundarne surovine. Tukaj je veliko vidikov, eh, ki jih je treba urediti še posebej pa vprašanje um, nižanja cen surovin. Kaj ti Eh, tukaj je vedno več eh, konkurence, tudi na področju sekundarnih eh, surovin in tudi Svetovna banka je rekla, da 27 od 46 sekundarnih surovin že zadeva to upadanje cen. In zato bo trgovanje sekundarnimi surovinami zašlo v krizo. Predvsem eh, govorim tukaj o vseh tistih, ki se ukvarjajo z reciklažo elektronskih naprav. Torej, tukaj bi imel vprašanje za komisijo, kaj boste storili, da boste vplivali na eh, cene surovin. Eh, kaj ti? Eh, na razvoj eh, sekundarne, eh, sekundarnih surovin to nižanje cen nikakor ne eh, vpliva dobro. Torej, Čil je še nekaj omenila, kar sem želel še sam omeniti, sedaj pa bi rad prosil samo, da bi še nekaj bolj natačno pojasnili glede tega, kar je omenil kolega Tornvald in sicer omenil je ehm, kamoro in tako naprej. Torej, ne gre samo za sežigalnice, ampak gre tukaj tudi za vpliv, ki mora. Torej, oni so poskušali odpadke enostavno izvoziti in zaslužiti na transportu. Torej, tukaj ne gre vedno za iste stereotipe. Dogaja se marsikaj. Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Kommissar. Ähm Hvala lepa, predsedujoči, hvala eh, komisar. Torej, omenili ste tudi EFSI in različne možnosti uh, financiranja. Torej, um, možno je dobiti podporo iz evropskih sredstev, eh, države članice pa to uporabijo za projekte, ki so včasih v nasprotju z našimi inovativnimi prizadevanji v tem svežnom uh, in nekako škodijo temu. In zato uh, je politika Evropske unije deležna številne kritike. Kakšne možnosti vidite tukaj, da bi finančne subvencije dodelili res eh, samo tistim uh, eh, pobudem, ki uresničujejo cilje krožnega gospodarstva? Mislim, da je to izredno pomembno, recimo, kajti še vedno se sredstva evropskih skladov um, recimo investirajo v deponije in mislim, da je to napačni pristop bi morali delovati celostno. Uh, in uh, prosim, da. Uh, da naj vas kolegi ne iritirajo, eh, ko spurajo pozornost in um, kritizirajo komisijo. Eh, torej, mislim, da smo vsi skupaj tukaj zato, da konstruktivno sodelujemo in rešimo probleme. Torej, ko gre za, vrš, za završke hrane, tukaj ste omenili, da bi lahko tukaj storili marsikaj in tudi sama bi rada povedala, da v različnih državah članicah uvajamo različne možnosti, kako preračunavamo, koliko je teh završkov hrane, prav tako pa države članice eh, na različni ravni izvajajo ukrepe proti tem završkom. Eh, nekatere ambiciozne države članice eh, imajo tukaj veliko idej, ampak jih evropska zakonodaja potem včasih uvira pri izvajanju teh zamisli in nekatere države članice pa so zelo glasne, ampak potem bolj malo naredijo naredijo. Torej, mislim, da je to tema, ki jo mora eh, narediti vsaka država članica. Hvala vam za vse vaše delo in tudi za to, da ste pripravljeni odgovoriti tukaj na naš odgovor. Gospod Benen. Hvala lepa, predsednik. Hvala, komisar. Tri pozitivne novice bi vam povedal. Prejšnji teden, prejšnji mesec. Um, so v Vancouvru, Kanadi, postavili um, 120 nastropni stolp um, iz eh, lesa, to so storili tudi na Dunaju nekaj časa nazaj in tudi v Londonu, sedaj v bistvu um, na vzhodu Londona postavljajo zelo ogromen lesen stolp. Zakaj je to dobro? Zato, ker v bistvu uh, se tako lahko skrenuje iz skladišči oglik in je les tudi nadomestilo za jeklo in beton in ta dva skupaj se stavljata več kot 10 odstotkov izpustov toplogrednih plinov. Torej, bolj ko lahko zamenjamo beton in cement z. Uh, lesom bolje je. In prosim, da se tudi zavete tega, da se da les tudi reciklirati. Um, torej upamo, da bo les trajal čim dlje, ampak nekaj časa potem, ko se um, to zgradi, se da les tudi uh, reciklirati. Naprimer, um, tudi Eh, kuhinje iz lesa se dajo po trikrat, štirikrat reciklirati, preden se na koncu sežgejo. Skratka, les je lahko odličen prispevek k trajnostnemu krožnemu gospodarstvu. Prosim, da upoštevate les v prihodnosti. Pač e, ja Hvala. Hvala, komisar. Imam zelo konkretno vprašanje. In sicer glede uredbe o gnojilih. To naj bi bil del krožnega gospodarstva. No, največ govorimo o uvajanju zgornjih meja za onesnaževala. To bi odpravilo večino gnojil, ki jih sedaj uporabljamo. No, in imamo določene jasne znanstvene dokaze, ti predlagajo, da je treba sprejeti drastične ukrepe. So pa še alternativne rešitve. To pa je povezano s tremi negotovimi viri. Namreč, kot prvo, več uvoza z Rusije in pa Finske. Kar se tiče Rusije, lahko rečemo, da je stvar precej negotova, kajti uh, v Rusiji bi morali za dodatno rudarjenje okromno eh, sredstev vložiti. Potem druga pot, nove tehnologije za odpravljanje onasnaževal, ampak te tehnologije so šele v tesni fazi, torej težko se je na to zanašati. Prav tako ne vemo, kaj bi se zgodilo za kadmijem, kajti kadmi bi bilo treba odstraniti na nekaterih mestih eh, in to bi včasih bilo težko. Potem tretja možnost, organska gnojila. Ta se uporabljajo v, naprimer, na eh, polskem ali pa na nizozemskem, kjer imamo intenzivno kmetijstvo. Ampak seveda države so zelo raznolike in evropski predpisi omejujo amonijak in pa eh, metan in to včasih čudno vpliva na kmetijstvo. Skratka, če vse to poštevate, ali ste prepričani, da res lahko zagotovimo pravo raven gnojil in to po dostopnih cenah? Ali pa se lahko morda zgodi, da bomo povzročili izkrivljanje trga v prid nekaterih, ampak na škodo drugih dobaviteljev in proizvajalcev. Predvsem, naprimer, um, je treba gotoviti, kdo bo naš pridobil in kdo kaj izgubil. To je res treba dobro pročiti. Hvala lepa, gospod Viteran. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Tudi same vprašanja glede uredbe o gnojilih. Sem pročevalec odboru Agri za ta dosje. Se strinjam z cilj Evropske komisije, tudi v svojem sporočilu. Ja, seveda potrebujemo krožno gospodarstvo in treba uporabljati naprimer dušik, pa tudi fosfate, kot ste omenili. Lahko na novo uporabljamo 30 odstotkov fosfatov, ki se upravlja v kmetijstvu. Ampak, če ga potem pogledamo podrobnosti, tudi v mojem poročilu, potem pa se to pogosto povezuje z drugimi akti, naprimer z um, ričom, z stranskimi proizvodi in pa z dušikom in proizvodi z nitrati. Skratka, cilji so v uredbi zagnila zelo dobri, ampak se pa lahko zgodi, da bi nekateri prenehali uporabljati organska gnojila zaradi naše zakonodaje, kajti stvar je včasih precej nejasna, ne vemo, kakšni bodo učinki naše zakonodaje. Potem naprej upam, da to ne bo pripričilo uporabe organskih gnojil. Ali je mogoče, da bi komisija te stvari bolje pojasnila, ali je mogoče sodelovati, torej komisija in pa parlament na tem področju, tako da bi bilo to področje bolj jasno, da bi bili rezultati bolj jasni in da potem lahko nekaj naredimo in um, čim bolje upravljamo hranila v Evropski uniji. Hvala. Hvala, gospa Pieti Kajnen. Um, Hvala. Kot prvo, ne bom rekla, da je podpredsednik komisije odgovoren za predsednika komisije in pa njegove ukrepe, ko gre za krožno gospodarstvo ali pa kaj drugega pri komisiji. Kot drugo, rada bi se zahvalila komisarju za pripombe glede širitve področja uporabe ekodizajna in pa v zvezi s tem, da je treba pospošiti zahteve glede ponovne uporabe, obnavljanja in pa recikliranja vseh vrst blaga upam, da bi lahko pospešili ta postopek, koliko se le da, kajti to je pomembno vprašanje za evropsko industrijo in pa za konkurenčnost. Mislim, da je potencijal kar dober, kako se lahko predvsej visoka in pravi, da nekaj naredimo. Potem še nekaj, torej Evropski strateški naložbi načrt. Hvala lepa za te dejavnosti tukaj. Upam, da bi lahko še izboljšali predpise o prihodnosti s tem v zvezi, tako da bi se sredstva vlagala samo v eh, projekte, ki bodo dejansko prispevali k krošnemu gospodarstvu. Sedaj pa še par drugih komentarjev. Javni razpisi, eh, dobave 20 odstotkov našega BDP v poročilu parlamenta smo govorili o tem, da bi morali pri javnih razpisih um, čim bolj upoštevati materijale za reciklažo ali pa za pravno uporabo. To smo omenili tudi že v preteklosti v parlamentu, ko smo pripravljali direktivo za javne razpise. No, politično je bila stvar precej kočljiva, sploh v zvezi z državami članicami. One so težko to spremljale, zato upam, da bomo morda lahko revidirali direktivo. Morda enkrat, ampak na kratek rok. Pa me res zanima, kaj bi lahko naredili na področju javnih razpisov. Treba je sprejeti zaveze, pa tudi eh, spodbude na področju javnih razpisov v zvezi z okrožnim gospodarstvom. Kaj sem slišala kot ovire? Pravijo, da ni znanja, da ni mehanizmov pri javnih razpisih. Zaključujem, predsednik. Torej, eh, platforma z kazalniki, če ni kazalnikov, potem je res težko določiti prednostne naloge. Zato me zanima, kaj se tukaj pripravlja, tako da bi lahko uskladili tudi kazalnike. Upam, da. Hvala. Hvala. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar, bom kratka, kaj ti ura teče, nič ne reče. Eh, mene predvsem zanima tratenje, razsipanje s hrano. Zaenkrat, če nismo jasno opredelili tega pojma, ni pravih kazalnikov, ni skupne metode. In kje ste tukaj pri svojem delu, me zanima, kakšne so glavne ideje, eh, ki ste jih pripravili v tej delovni skupini. V tej skupini naj bi torej zmanjšale razsipanje z hrano za 50 odstotkov do leta 2030. Takšen je cilj. Potem torej pri tej temi um, torej, eh, je treba omeniti predvsem tudi porabo, uživanje hrane. Tam se ogromno um, hrane neustrezno porabi oziroma resipa z njo. Res je treba obvestiti potrošnike o tem. Sploh, ko gre, naprimer, um, ko gre za um, rok uporabe in pa rok zastarelosti. In za konec govorimo torej o potrošnikih, gospod komisar. In tukaj vidim nekakšen odklon. Danes lahko, naprimer, ne vem, um, gledamo sadje in pa zelenjavo, mislim, da tukaj bi lahko marsikaj naredili. Um, pogosto imamo ogromno sadja in zelenjave, ampak uh, ogromno se ga ne porabi, oziroma se z njim razsipa. Tukaj bi tudi lahko marsikaj naredili. Pa še nekaj, gospod komisar, mislim, da se moramo bolj osredotočiti na povezavo med um, že obstoječimi in pa novimi ukrepi. kot naprimer eko nalepke, že poznamo. Torej, mislim, da nima smisla, da ustvarjamo nove in nove standarde in norme. Mislim, da je prav, da ustrezno uveljavljamo že obstoječe. Potrebujemo ponastavitev. Ponastavitev je pomembna. Torej, moramo spoštovati že obstoječe standarde. Um, to je najbolj bistveno. Hvala. Hvala, gospod Kadenbak. Ja, ein herzliches Dankeschön. Äh, meine Najlepša hvala. Moje vprašanje morda ni bilo pri vas ravno prioritetno, ampak äh, konec meseca oziroma do konca meseca äh, se boste na kolegijo komisarjev pogovarjali tudi o tem, zato bi rada na hitro omenila tudi to. In sicer gre tukaj za nadaljevanje uh, direktive uh, o ki je zelo dobra, ampak tam, kjer jo dobro izvajamo, tudi dobro deluje. O tem je govoril tudi gospod Florenc. E, omenili smo že, da imamo veliko dobrih zakonodajnih aktov, ki pa se ustrezlo ne e, izvajajo. Torej, gospa Koslinger je omenila danes tudi deponije in zato nas. E, skrbi, da bodo številne dragocene pokrajine, recimo barja eh, ali neke sušne travnike, torej da bodo te pokrajine spremenjene v deponije, ker niso prepoznane kot pomembna biodiverzitetna območja. Torej mi bi radi, eh, da bi eh, na tem področju to, kar že obstaja, torej direktiva, ki že obstaja, da bi se jo bolj izvajalo in nadzorovalo. Mr. Gambuš. Hvala, gospod Gambuš. Sí, eh, muchas gracias, presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Poskušal bom uh, ostati kratek in sicer se zahvaljujem uh, komisarju, da je prišel danes in tudi, da nam je podal vse informacije. Uh, hvala tudi za vse projekte, ki ste jih inicirali, recimo tudi v povezavi s čistimi vodami. Uh, prosil pa bi vas, če bi navedli bolj natančno časovnico za te cilje, ki ste jih navajali. Uh, Um, torej, posebej, kar zadeva leto 2017, kaj boste konkretno storili v tem letu? Torej, vi ste podpredsednik komisije, zato bi imel še neko splošno vprašanje in sicer um, v mojem volilnem okrožju se številni ukvarjajo zelenimi načrti, načrti za krožno gospodarstvo, ampak manjka nam neko posredovanje Evropske komisije. Torej, Ne gre le za zakonodajne akte, ampak gre tudi za komunikacijo. Eh, recimo, eh, omenili ste EFSI, eh, obstajajo pa še številna majhna in srednja podjetja, ki so dobila neko podporo, ampak se sploh ne zavedajo, kdo jim je tukaj pomagal. Zato mislim, da je ne glede na zakonodajno delo, ki je izredno pomembno, zelo pomembno tudi, da mm, komisija tudi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 Eh, na področju krožnega gospodarstva, kajti to je res eh, pereča problematika. Za konec naj povem še naslednje in sicer ehm, ne gre za to, da bi tukaj kritizirali delo komisije, nikakor ne. Mislim, da moramo bolj sodelovati in ehm, kritika, ki so izrekli nekateri eh, kolegi, je bila mišljena konstruktivno. Če ni tako, potem pa bi prosil, da preslišite takšne mnenja. Izvolim. Hvala lepa. Da, hvala lepa, gospod predsednik. No, par stvari še nismo omenili pri krožnem gospodarstvu in sicer uh, vode, to je precej presenetljiv dejavnik, seveda voda je zelo pomembna stvar za večino človeških dejavnosti in pa življenja na splošno planetu. No, ampak načelo krožnega gospodarstva pa mislim, da je sedaj omenja samo na reciklažo, na krožene. To je zelo pomembno, ravno pri vodi. Tukaj je Evropska unija še marsikaj zakonsko uredila. Bi se pa osredotočil na uporabo odpadnih voda, torej vode kot odpadki. Parlament je nedavno pripravil poročilo in spomnil na novo zakonodajo za uporabo odpadnih voda. Komisija je potem obljubila besedilo. Upam, da bo to besedilo čim lažje uveljavljati. Tako da ne bo to sicer enotna zakonodaja, ampak želimo standardizacijo um, tih morbitnih uporab odpadne vode. Naprimer, uh, industrija uh, uporaba v mestu in podobno. Prav tako pa moramo tudi omejiti uporabo vode sploh v industrijskih procesih. Z raziskavami bi lahko Evropska unija financirala tudi študije, zato da bi pripravili bolj smotrne, bolj gospodarne poti um, za uporabo vode. To bi bilo dobro tudi za samo Evropsko unijo. Hvala lepa, gospod Šeriprik. Eh, Najlepša hvala. Hvala lepa komisarju in glede njegovega dela bi tudi sama rada pripomnila še nekaj pozitivnega. In sicer problem na nizozemskem niso državljani, ampak politiki, torej poslanci in politiki vedno znova sprašujejo, zakaj v bistvu gre in tako naprej. Podjetja pa so pripravljena kaj spremeniti. Zato je izredno pomembno, da bi tudi na nizozemskem uh, skomunicirali zadeve. Ne, tukaj eh, so nekateri problemi, ki jih še nismo nagovorili. Eh, in eh, še drugo pripombo bi želela podati in sicer se pridružujem kolegu Hotnerju. Zelo pomembno je, da se posvetimo tudi vprašanju eh, čiste vode in čistega zraka. Mar se katero podjetje želi eh, investirati, ampak tukaj je treba investirati vsaj 100 milijonov, če želimo potem pridobiti še subvencijo EFSI. Eh, torej, tukaj gre za uporabo fosfatov, za učinkovito rabe energije in tako naprej. In tukaj bi imela konkretno vprašanje, ali ne bi bilo možno ustvariti skupne investicijske platforme s področja mineralnih um, goriv in mineralnih eh, snovi. Uh, torej, marsikatero um, podjetje moralo zapreti svoje vrata zaradi direktive o hidratih. Vsekakor sem za čisto vodo in za čisti zrak, ampak potrebujemo tudi ustrezne instrumente. Eh, torej, slišali smo že strani komisarja v Rotterdamu, da je treba stvari zastaviti tako, da so tudi izvedljive. In tukaj sem slišala marsikar negativnega glede nizozemske, ampak tega ne morem eh, sprejeti, kajti na veliko področjih smo pa mi pionirji. In eh, prosim, da tukaj ukrepate, dokler pride na ne bo prepozno. Hvala vsem kolegom za ta vprašanja. Sedaj pa gospod komisar odgovori, prosim. Hvala za vsa ta vprašanja. Gospod Krostet, je ja, precej težko vprašanje. Sploh ne vem, ali imam odgovor na to. Ja, slišal sem podobno zgodbo. torej da se um, te evropske gume naredijo iz recikliranega materijala in so dobre, ampak so še vedno draže kot pa nove kitajske gume ali pa gume iz drugih tretjih držav. Um, skratka, kaj tukaj lahko naredimo? Predvsem lahko ustvarjamo boljši trg, zato da izboljšamo konkurenčnost in znižamo cene. No, ne vem, ali govoriva o istem francoskem podjetju, to je vedno nudilo te gume, pneumatike. Sam sem slišal za poslovni model, kjer naprimer podjetja posojajo uh, gume naprimer uh, eh, za letala. To dobro deluje v letalstvu. In potem so pripravljeni nazaj sprejeti te pneumatike in jih potem dati drugemu proizvajalcu oziroma eh, drugemu uporabniku. Torej, leasing je dobra možna pot za nekatera področja. Za nekatera, naprimer letalstvo, ne pa to, kar ste vi omenili, to področje pa bolj težko. Torej, potrebujemo čim boljši trg in pa konkurenčnost, to je morda najbolj smiselen način in trajnostna pot. Pa še nekaj, mislim, da moramo določiti dobre standarde tudi pri pneumatikah. To lahko potem izboljša stane za evropske proizvajalce napram uvozu. To je morda ena možna pot. Potem naprej. Nekaj podobnih vprašanj v različnih sklopih. Torej, res nove surovine. Eh, Tukaj imamo zelo nizke cene trenutno, naprimer sploh eh, pri nafti trenutno. Torej, prav zato je sedaj težje uporabljati reciklirano plastiko ali pa druge materijale, ker je cena surovin trenutno nižina, nižja. No, ena možna rešitev, sicer težka, ampak možno je, da bi bolj učinkovito regulirali ceno oglika. Cena oglika je rešitev za praktično vse. Sploh, če se pogledamo okoljske izzive. Torej, pri okoljskih politikah se moramo sredočati na določene cen za oglik. Eh, subvencije niso trajnostna rešitev to torej je treba povečati ceno oglika, to je odgovor. Potem ponovno plastika. V komisiji različne službe delajo na tem področju. Skušamo ugotoviti, kako obravnavati te različne um, tipe in pa člene v verigi pri plastiki. To je delo v pripravi. Sedaj se je pripravila časovnica za to in ta časovni načrt bo na voljo k malu. Upam, da do januarja. Potem naj bi takrat vedeli, na čem moramo najbolj delati, torej kako pripraviti to strategijo za plastiko. No pa, kot že rečeno, če si pogledamo direktivo za odpadke, je ta zelo kompleksna in imamo zelo različne zorne kote pri isti težavi. Isto velja potem tudi za plastiko. Vsi se bolj ali manj strinjamo, kakšni naj bi bili cili pri tej strategiji. Ampak potem je pa treba določiti prednostne naloge in način dela. To je pa že drug um, problem v bistvu nihče v komisiji ne želi blokirati te strategije za plastiko, ampak traja nekaj časa, da se to dejansko ustrezno pripravi. Potem pa tratene s hrano. Več vprašanj ste zastavili s tem v zvezi. Mislim, da vsi dobro vemo, da je bil pripravljen revidiran predlog za vsega, živila tudi za razsipanje. Naprimer, treba je spremljati te odpadke in pa razsipanje s hrano. Pročevalec eh, Bonafes ima nekaj idej in sicer, da bi vključili opredelitev odpadkov in pa da bi tudi ustrezno določili standarde in pa cilje za odpadke. Nekateri ste poprašali o teh zgornjih mejah, ciljih za odpadke to je precej problematično, zato ker nijemo jasnih zgornjih meja in standardov. Težko je potem to spremljati. Ja, lahko bi določili neke zgornje meje, če bi vedeli dovolj, če bi imeli podatke o tem, um, kje je največji problem pri razsipanju s hrano, kakšne osnovne scenarije in kako vse to skupaj nadzorovati. Ampak teh podatkov v bistvu nijemo, ne na čez evropski ravni. Ni pravega sistema za spremljanje, saj ne zanesljivega ne. Torej, pravno zavezujoči cilji, to je težko trenutno opredeliti. Morda nekaj v prihodnosti, ja, ampak trenutno bo pa to težko. Nekaj časa še potrebujemo. Potem akcijski načrt. To leto moramo nekaj narediti za zmanjševanje tega resipanja. Kot prvo treba vzpostaviti novo platformo, to vključuje države članice in pa druge akterje v živilski verigi, tako da bi pomagali opredeliti ukrepe, ki jih potrebujemo za doseganje teh ciljev glede razsipanja. Prav tako treba spodbujati izmenjavo dobrih praks in pa sodelovanje med različnimi sektorji. Ta platforma je bila vzpostavljena 1. avgusta in bo začela delati zelo kmalo. ta platforma je dober prvi korak, da se ugotovi, kje so glavni problemi in pa da poskušamo najti neke rešitve. V letošnjem delovnem programu se mora pripraviti skupno EU metodologijo za merjenje tega problema razsipanja s hrano. To potem lahko s časoma vodi do ciljev. Nismo še tam, kot rečeno. Potem še nekaj raziskave iz uh, proračuna EU na prvem srečanju platforme naj bi govorili tudi o financiranju. To bo torej do konca tega leta enkrat. Uh, potem delamo tudi na tem, da se pojasni EU zakonodaja glede odpadkov pri živilih in krmi. Treba ponastaviti in posodobiti zakonodajo uh, tudi glede stranskih proizvodov um, in pa živil. Ne smemo ogroziti varnosti. Tukaj bomo torej predstavili prvi predlog in platforma bo to obravnavala na prvem srečanju, do konca naslednjega leta naj bi mhm. dokončno izblokovali ta nov predlog. Potem smernice glede pojasnitve pravnega statusa živil za krmo, glede zate Agri in druge oddelke komisije razpravljajo o tem in do naslednjega leta naj bi pripravili dokument. Torej, več služb komisije se s tem že ukvarja, ampak to je predvsej težka naloga, bolj kot pa kje druge. Ampak moramo pa poiskati rešitve. Potem dosleden pristop. Pri teh metodah No, to je precej široko vprašanje. Treba je pogledati različne direktive, kjer je vključeno kružno gospodarstvo, potem naprej tudi uporaba zemlišč, potem biogospodarstvo, cilje pri biogospodarstvu, potem učinkovitost virov, cilji tukaj. Kako se to dosledno upoštevati in medsebojno uskladiti? No, kot vemo, imamo veliko različnih zainteresiranih strani in posebnih interesov. Tukaj so tudi gospodarski interesi ogromne. To seveda je pomembno za vse, ampak je to tudi velik pritisk za nas. Treba gotoviti, kaj je razumen pristop in potem je treba določiti ustrezne standarde. Potem les, stavbe iz lesa. Hvala, da ste to menili. Ja, v bistvu sem se rodil ravno sredi gozda in res razumem tiste, ki imajo tako radi les oziroma gradijo stvari iz lesa. Razumem vaše pripombe. Res presenetljivo je to slišati. In res zanimivo, zakaj nismo v preteklosti bolj uporabljali lesa v Evropi. Japonska je tukaj pred nami in mislim, da oni um, tudi uvažajo evropski les za svoje japonske stavbe. Potem uredba za gnojila. Ja, zelo dobri komentarje z vaše strani. Tukaj je treba poštevati več dejavnikov. Najprej zdravje. Kadmi je tukaj problem. In pa drugi strupeni proizvodi oziroma onesnaževala. Kot drugo, tukaj se za gnojili skrivata dve glavne ideje, torej v zvezi s premembo predpisov. Kot prvo, treba je znižati raven kadmija, tako da bi na ta način okrepili uh, zdravje. Kot drugo, treba je ustvariti novo tržno okolje za takšna gnojila organska gnojila. To se lahko naredi. Razumem vaše pomisleke. Imamo druge predpise, ki morda ogrožajo, zaustavljajo uporabo organskih snovi pri gnojilih. In ravno tukaj bi lahko nekaj naredili. Lahko pogledamo svoje predpise, ali so ti predpisi iz preteklosti v skladu z temi cilji. Torej, za ustvarjanje boljšega trga za organska gnojila. Potem fosfati. To trenutno prihaja čez sredozemlje. Jug sredozemlja je um, trenutno precej nestabilno območje. Tukaj se lahko marsikaj spremeni. Prav zato potrebujemo nove poti. Res je po drugi strani. Uh, Rusija in Finska lahko proizvajata čistejši fosfat, ampak to ni trajnostna rešitev. Torej, obe države ne morete zagotoviti vseh fosfatov v prihodnosti. Torej, glede na naš predlog, lahko rečem tole. Če želimo proizvesti gnojila, ki lahko pomenijo ustrezen dostop do enotnega trga, morate spoštovati te znižene stopnje kadmija. Če želite uporabiti gnojila, ki niso v skladu z temi ravni kadmija, to lahko počnete na svojem trgu, na nacionalnem trgu, ne pa na evropskem trgu celoti. Torej, ni dostopa do evropskega trga v tem primeru. Skratka, če želimo ustvariti boljši enotni trg za gnojila, ki temeljijo na organskih osnovih, je naš predlog v redu, ampak je pa treba poštevati še druge stvari. Mislim, da to na srednji rok ne bo zelo povečalo cene gnojil. Več, ko je lahko gnojil na trgu, niža bo cena zaradi večje konkurence. Potem javni razpisi. O tem smo že govorili. Imamo nove smernice za to vprašanje. Sicer nič zavezujočega, ampak trenutno se posvečamo tehnični pomoči v državah članicah, tako da bi torej, upravljali boljše smernice za javne razpise. Torej, kako to napraviti zavezujoče? Treba je poštevati različne možnosti, zato se uporablja obnovljive materijale v javnih razpisih. Tukaj ne morem povedati nič novega. Morda v prihodnosti bi to lahko spremenili, lahko bi še kaj dodali trenutnim standardom. Potem eko označevanje. Ta uredba je v okviru refita. Sedaj razmišljamo o tem, kaj se da še narediti, ampak se strinjam s temi pomisleki. Potem, ko bo preveč eko nalepk na trgu, se bodo potrošniki izgubili, ne bodo več ničemu zaupali. Zato bi se res rad držal teh ikonolep, ki so že na voljo, kajti imamo jih široko na voljo in zasebni sektor jih sprejema, pa tudi potrošniške organizacije jih sprejemajo. In mislim, da to lahko pomeni zaupanje na trgu. Potem platforma za uporabo mineralov, to je glavna dobra ideja. Torej, treba je izmenjavati stališče in pa zbrati najboljše prakse in treba poskrati najboljše poti za investiranje v ta sektor. Potem še eno vprašanje, kde je EPSI-a. Nekatere države članice ne bi upravljali sredstva v nasprotju za prioritetami krožnega gospodarstva. No, ne vem, koliko se je to res dogajalo, ampak težava je v naslednjem. Moram reči, da nisem videl kakšnih večjih naložbenih projektov, um, kjer bi želeli pridobiti sredstva iz uh, tega sklada. Um, ne vem, če se to ravno pogosto zgodi. Skratka, moramo posredovati to sporočilo za države članice, da obstaja nov mehanizem, ki lahko financira nove tehnologije. Te so bolj tvegane kot pa stare tehnologije in lahko, na primer, se marsikaj uporabi za čim bolj sodobno upravljanje z odpadki ali pa za druge projekte krožnega gospodarstva. Pa še za konec. Direktive Nature. Obstaja velik javni pritisk, da naj komisija razkrije ta fitness check, torej pregled ustreznosti. Zaenkrat ne moram povedati nič novega. Na tem trenutno še delamo v komisiji postopki še tečejo, zato upam, da bomo rezultati dobili čim prej. Hvala lepa. Hvala lepa vam za vaše odgovore. Tako, s to točko lahko zaključimo in čez minuto bomo začeli z naslednjo točko. Dear colleagues. Spoštovani kolegi. Nadaljujemo z naslednjo točko, 16. točka na našem dnevnem redu. Izmenjava mnen z izvršnim direktorjem Evropske agencije za zdravila Guidom Razijem. To je tudi v okviru rednega dialoga z Evropsko agencijo za zdravila. vsako leto, bomo organizirali obisk izvršnega direktorja, tako da bo imel priložnost se s poslankami in poslanci pogovoriti o delu agencije, kako se to sklada s finančnim okvirjem 2014-2020. Najprej predstavitev gospoda Razija, potem pa boste besedo dobili vi, gospod Borzan in potem še ostali poslanci in poslanke. Prosim, gospod Razi. Hvala lepa, predsednik, gospod in gospodje, dobar dan. Naj, naj se takoj lotim najpomembnejšega vprašanja Brexita in možnih posledic za dejavnosti naše agencije. Ena posledica je takojšnja in to je ozračenje gotovosti ki smo mu priča že zdaj. Druga posledica pa je možna selitev EME kam drugam v EU. Nas pa zelo skrbi, da bo to pomenilo izgubo naše ekspertize in naših strokovnjakov. To bi lahko ustvarjalo veliko težav za nas, da povežemo naših 4000 strokovnjakov ki jih imamo v našem omrežju in ki nam pomagajo pri sprejemanju visokokakovostnih odločitev in ki pomaga, da se držimo rokov. V tem trenutku izpolnjujemo 98 odstotkov rokov, vendar pa to lahko uspe le v zelo zapletenem sistemu, kjer moramo imeti 36 tisoč obiskov delegatov in strokovnjakov v EMI vsako leto. Ti ljudje pridajo k nam v zelo, zelo natrpanih slotih in to je zelo zapleten ustroj. To je tako kot delo za trakom. Tako da resnično moramo imeti ozrače ki bo omogočilo povezovanje in zagotavljanje delovanja tega kompleksnega sistema. No, bolj pozitivno pa je tole. 20. oktobra smo prvič objavili na novi spletni strani klinične poskusne podatke o dveh novih zdravilih, ki smo jo odobrili. To je, bilo, to je bil zelo dolg, štiriletni postopek. Imeli pa smo stalno podporo vašega odbora, odbora Envi od objave teh podatkov pričakujemo veliko prednosti na različnih ravneh. Raziskovalci in zdravstveni delavci bodo pridobili zaradi različnih informacij, ki so na voljo, regulativne institucije pa tudi zaradi vedno večjega zaupanja. Poniki pa bodo največ pridobili. Dostopnost teh podatkov bo pospešila inovacije, zmanjševali bomo podvajovanje za raziskave in znižali tveganje za nekatere nove razvoje dogodkov. Ponosni smo na to pobudo in tudi industrija je zelo kooperativna. Namesto, da bi se podjetja bala potencijalnih tveganj, se raj pridružijo in bodo izkoristili prednosti učinkovitosti kar se kritik tiče, glede naše preglednosti, ki je tudi za nekatere osebne napade, pa odgovarjamo z dejstvi. Od 260 tisoč objavljenih strani četrt milijona objavljenih strani torej. Smo samo dve strani morali popraviti. In 10 tisoč dokumentov je bilo downloadanih v zadnjih treh tednih. Potem pa še nekaj pozitivnega glede varnosti naših zdravil. Farmakovigilanca in zakonodaja, ki ste jo sprejeli na tem področju, leta 2010 nam je dala odločen pravni okvir za nadzor in upravljanje z varnostjo zdravil za ljudi. Izvajanje, ki smo ga začeli 2012, pa nam omogoča, da bolje razumemo vpliv zdravil in kako jih uporabljamo in kako jih lahko uporabljamo še boljše. Sedaj pa nekaj številk. Vsako leto odbor za farmakovigilanco prišče okrog 100 varnostnih signalov in oceni okrog 600 načrtov za upravljanje stregani za avtorizirana zdravila. Skušamo s temi proaktivnimi načrti dovoliti prepoznavanje ukrepov za zniževanje tveganja, kar je potrebno, zato da se hitreje in bolje odzovemo na potencijalno tveganje. Prav tako smo poročanje o stranskih učinkih izboljšali, še prav posebno, neposredna poročila od bolnikov so se povečala za 50 odstotkov leta 2012 je ta odbor izvedel 31 varnostnih priporočil, kar je potem vodilo do priporočil za harmonizirano stališče posej EU in za boljšo zaščito potnikov. Na splošno sedaj lahko hitreje posredujemo in zaščitimo bolnike, tako da naprimer lahko omejimo avtorizacijo ali pa dajemo boljše nasvete za naše potrošnike. Zaščita bolnikov od škodljivih učinkov zdravil je samo ena stran naše odgovornosti. Prav tako pa je potrebno tudi zagotoviti pravočasen dostop do zdravil za naše bolnike, ki potrebujemo inovativna zdravljenja. Imamo različne metode za to in imamo tudi različne tehnologije, ki jih uporabljamo. Spostavili smo tudi Prime, novo schemo, pri katere že zgodaj proaktivno podpiramo zdravila, ki so pomembna, ker še naprimer za tisto področje, ki jih zadevajo, nimamo pravih zdravil. To nam omogoča, da lahko bolje načrtujemo in bolje oblikujemo razvoj zdravil. To pomeni, da lahko podjetja potem izbirajo bolj kakovostne podatke, boljši podatki pa pomenijo bolj natančno oceno zdravil, boljše načrtovanje in upravljanje pa pomeni tudi manjše tveganje za bolnike, ki so predmet kliničnih testiranj, razen če gre za nesmiselna klinična preverjanja prav tako. Moramo seveda opravljati vedno več dela. Ocena zdravil tradicionalno se izvrši strani ekipe ene od držav članic. Čeprav je koncept multinacionalnih ekip tudi pravi duh evropske zakonodaje pri EMI sedaj podpiramo tudi oblikovanje večnacionalnih ocenevalnih ekip. To pomeni, da bo ena tolažava članica lahko zbrala najboljšo možno ekipo, strokovnjaki iz vse EU. Ta večnacionalni koncept je bil zelo uspešen. Sedaj imamo že 24 držav članic, ki neposredno ocenjujejo pri ocenjevanju. To je najvišja raven kadarkoli. In ta pristop bo še pomembnejši, ko se bomo morda soočili z izgubo strokovnjakov po brexitu. To seveda kaže, da znanost najbolje deluje, ko ni meja. Za zaključek naj se zahvalim najprej odboru za stalno podporo, EMI, za potreditev našega proračuna in za vašo podporo kar se tiče več sredstev v svetu. Zdaj imamo dodatne naloge, imeli pa bi najmanj sredstev. To je seveda težko. In eh, postopki so vedno bolj zapleteni. Prav tako bi se želel zahvaliti Matijosu Groteju za dobro sodelovanje v preteklosti. Mislim, da je bil vedno zavezan podpori našemu boljšemu delu. In veseli me, da se je gospa Biljana Borzan strinjala, da bo prevzela grotejo vlogo kot oseba za stike z EMO in veselim se konstruktivnega sodelovanja z njo. Hvala lepa, gospod predsednik. Sedaj pa sem pripravljen odgovoriti na vaše vprašanja. Prosim. Hvala. Tako, začnimo razpravo. Gospa Biljana Borzan, osebe za stike, dobi besedo. Hvala lepa, predsednik. Gospod profesor, hvala lepa, da ste danes tukaj in da ste predstavili učinke EME e v zadnjem letu. Kot ste dejali, že sami, tudi sama bi se rada zahvalila nekdanjemu kolegi Matijasu Grotojo, mislim, da je opravil odlično delo in veselim se sodelovanja z vami, prevzemanje nalog v teh zanimivih in izjiva polnih časih za emo. Govorili ste o brexitu. Jaz pa bi rada ta, to težavo izpostavila še nekoliko bolj. Torej, sprašujem vas, kaj pričakujete kot možne negativne posledice po brexitu, še, še pred možno selitvijo, ste že imeli kakšne logistične ali operativne težave? Če da, kako ste to rešili? Ker nihče pravzaprav tudi ne ve, kako bo potekal brexit, me zanima, ali agencija razvija načrt glede potencijalnih možnih scenarijev. Veliko ljudi v tej dvorani zanima, kako bo selitev EME potekala. Lahko poveste več o tem in na kateri točki bo prišlo do tega, da se bo, ste morali preseliti pred uradnim odhodom Britanije iz EU ali po in ali vidite tudi kakšne motnje prijemi za izvajanje svojega dela glede zaradi te selitve. In končno, ali lahko agencija tudi soodloča, kje bi naj bil njen sedež in kakšna bi naj bila idealna lokacija. Brexit je v tem trenutku najbolj pereče vprašanje, vendar pa seveda to ni edina težava in tudi ni edina stvar, o kateri moramo razpravljati. Zato bi vas rada poprašala še o nečem drugem. Leta 2015 je EMA končala pregled dokazov teh sindromov. Eden izmed njih je tahikandrični, tahikardični eh, sindrom. In tudi glede na posledice ženski so dobile cepivo. EMA je presodila, da je bilo varno. Zanima me, koliko krat ste že preverili cepiva in ali ste že kdaj imeli kakšen proizvod, ki je bil nevaren. In tudi, kar se tiče avtizma povezave s cepivi, ste o tem govorili, kako ima prispeva k dviganju zaveščenosti pomena javnih programov za cepljenje. To bi bilo vse z moje strani v tem trenutku. Hvala lepa. Thank you very much and uh, I don't know if other members want to take the floor. Ne vem, želi še kdo drug? Oh, Nisem videl seznama, seveda, tukaj ga imam. Gospod Grostev, prosim. Hvala, predsednik, gospod direktor Gido Razi. V veliko veselje nam je, ko se lahko vedno znova vidimo. In torej, podpiram agencijo, ki odlično pravlja svoje delo, čeprav so včasih pogoji težki. V Evropskem parlamentu vedno znova več zahtemo od agencije, ampak vam ne dajemo za dosti dodatnih sredstev. Imam dve pripombi. Kot prvo, nov postopek za odobritev zdravil, to je ti prilagoditveni postopki. Tukaj gre za terapevtske učinke, torej, um, kje, kjer um, učinki niso zadosti dobri. Predvsem moramo tukaj spodbuditi regulatorni dialog ter sprejeti odločitve, ki bodo ustrezno prilagojene glede na stanje na terenu. Torej, sedaj smo dosegli napredek, ker smo izboljšali dostop do inovacij, kjer obstajajo potrebe. Ta predlog se mi zato zdi zelo zanimiv, ampak zdi se mi pa, da še vedno obstaja neke sive lise, ko gre za zaščito in pa informacije pacijentov glede teh določb. No, prosim, če me malce pomirite glede tega področja. Agencija je objavila odlično poročilo to poletje glede evaluacije tega pilotnega projekta in zanima me, kako je sedaj eh, po tem pilotnem projektu in pa po zadnjih rezultatih. Pa še kot drugo. Seveda gre za Brexit. Ja, bom zelo hitro končala, kajti to je bilo že prej omenjeno. Vi in pa kolegi so to omenili. Torej, Brexit, ja, seveda je to velika skrb za nas in vas vse. In uh, to pomeni veliko negotovost. Sama torej želim, da pride do te preselitve, da mora biti čim boljša, tako da bo to v interesu same agencije, seveda. Uh, In še nekaj bi rada vedela. Kakšen je po vašem mnenju učinek vsega tega, tako kot kolegica me zanima, ali bi lahko bolj podrobno predstavili analizo te situacije, kaj se trenutno dogaja. In še nekaj bi spomnila. Sem iz Ljona in sem predlagala, da bi v bistvu to mesto sprejelo um, Evropsko agencijo za zdravila, kajti to mesto ima možnosti za to, da bi um, to storili tudi v korist agencije. Lepa, gospa Konečna. Děkuji. Eh, já budu mít dva konkrétní dotazy. Eh, jeden se týká. Hvala lepa, imam dve konkrétni vprašanje in sicer se prvo nanaša na eh, na avtorske pravice eh, in to zadeva tudi inovacije. Eh, sistem, kakršnega imamo, sedaj dovoljuje podjetjem, da patentira nove substance, ki niso še dovolj preverjene dolgoročno in zanima eh, me, kako vi gledate na to vprašanje patentiranja novih zdravil, eh, ko taž niso dovolj preverjena. Torej 80 odstotkov eh, teh zdravil sploh ni dovolj inovativnih, pa vseeno so jih podjetja lahko patentirala, predvsem kar zadeva cene, se tukaj podjetja poslužujejo te metode. Torej, kako gledate vi? ve na pravno vprašanje glede tega. Moje drugo vprašanje pa zadeva naslednjo problematiko in sicer v odborih eh, pripravljamo poročilo o boljšem dostopu državljanov do zdravil in tudi vi ste povedali, da bo ta dostop izboljšen. Eh, po vašem mnenju pa je očitno tako, da na podragi izvozov in potem novih uvozov prihaja do tega, da eh, je v nekaterih državah Evropske unije preprečen dostop do določenih zdravil, čeprav so ta uh, zdravila tretirana kot običajno blago, ki se ga uvaža. Ampak vseeno nekateri državljani nimajo dostopa do teh zdravil. In kako ima gleda na to in ali se morda strinjate z mano, da je to izredno problematično? Zanima me, kje vidite možnost, da bi konkretno ukrepali proti tej anomaliji to stanje izredno nezadovoljivo in uh, vodi v to, da nekateri pacijenti preprosto ne premejo zdravil, ki bi jih potrebovali, kljub temu, da imamo prosti trg. Ja. Hvala lepa, sedaj pa gospod Avken. Eh, ja, dobrodošli, gospod Razi. Dobrodošli pri nas. Veseli me, da ste omenili preglednost pri kliničnih poskusih. Želimo si dobrega rezultata po tem dolgem boju z industrijo na to temo. Hvala lepa za to. Imam pa nekaj težav, kar se tiče preglednosti. EMA je nedavno uveljavila novo politiko glede na skrižje interesov. Rada bi vedela, koliko sredstev imate na razpolago, da preverjate natančnost teh navedb in kako se to izvaja. Ste prepoznali primere ne natančnih, neustreznih izjav in če da, kako ste s tem ravnali? Na skriže interesov spoh ne bi smelo biti prisotno po načelih dobre administracije. To je pomembno izpostaviti. Ni dovolj imeti samo izjav o naskrižju interesov ko sprejemamo odločitve za državljane, je potrebno zagotoviti več, kar se preglednosti tiče. Tukaj sem nekoliko razočarana. In to veste. Potrebujemo veliko več preglednosti in glede vaših raziskav, rezultatov raziskav. Umenjena, umenjeno je bilo cepivo. Vedeti moramo, kaj storiti, če imamo protislovne rezultate tako da bomo točno vedeli, kaj se dogaja v tem trenutku. Vlada med starši in bolniki negotovost glede programa cepljenja. To je zelo slabo. Ta preglednost torej je veliko bolj ključna tudi, kar se tiče načela dobrega upravljanja. Gospa Konečna je omenila, nova zdravila. Šokantno je, ko slišimo, da ibo ibuprofen se tukaj pojavlja pod imenom imena. In to se ne bi smelo zgoditi. To 80 evrov za mesečno zdravljenje ampak 1610 evrov, ko se uporablja pod drugim imenom, ki sem ga navedla in to ni prav. Menite, da je trenutna evropska zakonodaja zadostna in imi, in imi zagotavlja vsa urodja za dobro delo ali pa morda moramo začeti s kampanjo za zdravnike in jih pozivati, ko porabi starih, poceni, dobro znanih proizvodov. In potem še nekaj. Prilagajanje. Zelo nas skrbijo postopki na tem področju, tudi nevladne organizacije. Ko torej skušate vse urediti po hitrem postopku, potem pa moramo biti gotovi, da imamo ustrežno oceno. Sveda, bolnikov ni težko najti, ki kar hlepijo po novih zdravilih, vendar pa, če nimamo ustreznega znanja o teh zdravilih, o stranskih učinkih, posledicah, potem tega zdravila ne smemo kar tako dati po hitrem postopku. In seveda sem bila zelo, zelo začudena, ko sem ugotovila, da je to že kar model v nujnih razmerah že, vendar pa, da je to kar model, to pa ne bo šlo. Tako da moramo dobiti zagotovila, da to ne bo stalni vzorec. Dajte mi pet minut, na televiziji pa bom pritegnila ljudi na svojo stran, ko bom opisala, kaj industrija počne. Ema torej mora zaščititi bolnike, učinkovitost zdravil in zaščititi naše znanje. Hvala lepo. Thank you very much, Mr. Lee. Thank you, Chair, and thanks, Prof. Srazi, for being um, here with us. I will... Uh, Dali. Hvala lepa, hvala lepa, gospod profesor, da ste z nami. Pohvalila bom zadnje ukrepe glede preglednosti za bolnike. Upam, da bo to prineslo potrebne spremembe in bo to spodbudilo tudi druge globalne agencije za regulativo zdravje, da bodo delovali bolje. Kar se tiče antibiotikov pri živalih, tega se bom dotaknila, to bi naj bilo prepovedano v EU. Podatki jeme kažejo, da kmetje preveč uporabljajo močne antibiotike. To je ključni faktor pri razvoju rezistenčnih bakterij. Tu so še drugi vidiki, ki so povezani s tem, da to ogroža zdrave ljudi, ker se bakterije razvijajo rezistentno tudi na še bolj močna zdravila. Vaše mnenje o tem? menite, da ta povečana uporaba potrjuje, da mehak pristop ne deluje in kako lahko zagotovimo, da bodo prizadevanja za uporabo ključnih zdravil, ki so pomembna za človeško zdravje, da bo to prepovedano pri uporabi zdravljenja eh, živali. Gospod Škrlec, hvala lepa. Da. Hvala lepa. Eh, zelo veseli smo, gospod Razi, da ste prišli v naš odbor, eh, kajti seveda imamo številna vprašanja. Eh, torej, sam bi podal vprašanje in pa komentar, ki se nanaša na vašo pripombo o Brexitu in o možnih posledicah za agencijo EMA. Zanimalo bi me, ali Eh, imate možnost učinkovite eh, komunikacije in ali bi bilo možno, da bi tukaj izdali neko izjavo za javnost. Eh, torej, vprašanje je tudi, kje bi radi imeli sedež ime, ehm, ali bi raje imeli stare zahodne države članice ali pa nove. Torej, kot veste, je sedaj agencija na odpravljanju otoške eh, državi, torej je nekoliko izolirana in zanima nas, kje bi si želeli, ehm, da bi bil sedež eh, no-, eh, nove oziroma stare ime z novim sedežem. Drugo vprašanje pa zadeva implementacijo direktive. 62 iz leta 2011. To je direktiva, ki zadeva ponarejena zdravila eh, v Evropski uniji in želi to preprečiti. Torej, eh, začele naj bi veljati 2013 v vseh državah članicah eh, in do leta 2017 pa naj bi zagotovili popolno farmakovih ilanco. Vendar se to ni zgodilo. Torej, tukaj je komisija zala delegirane akte. In eh, tukaj je podaljšala eh, to, ta rok do septembra 2017. Eh, in mene moti to, da imamo tukaj agencijo. Komisija pa to lahko vse uredi v delegiranih aktih. Torej, kljub temu, da imamo Evropsko zvezo farmacevtske industrije, ki je dobila to nalogo, mm, da. Eh, deluje na tem področju, eh, se sprašujem, kje je tukaj EMA. Eh, torej, to je agencija, ki se ukvarja z medicino in z varovanjem javnega zdrava. Kje ste vi? Očitno imamo probleme pri izvajanju teh regulacij in pri implementaciji direktive. Eh, torej vse je v zamudi in zanima me eh, vloga uh, EME. <clears throat> Hvala lepa. Sedaj pa še predstavnik v upravnem odboru, gospod Borč. Uh, Hvala lepa. Veseli me, da sem tukaj še enkrat po krajši pauzi. Brexit. Če bo 50. člen sprožen marca, domnevamo tako. Bo to trajalo dve leti, marec 2019, to je zelo malo za selitev. Vem, da to ni vaša odločitev, vendar pa mislim, da bo svet moral sprejeti hitro odločitev. Kajti, ko se bo Brexit dejansko zgodil, mora biti enostavno to samo še en običajen dan za emo. Bodo že preseljeni in bo prehod gladek. To je zelo pomembno. Torej, zanima me, ali obstaja kakšna projektna skupina znotraj eme, ki bo poskrbela ne samo za selitev in ne samo za vzdušje. Spraševali so poslanci, kakšno je vzdušje pri vas. Takže bodo poskrbeli tudi za to, da bo vse na voljo veliko konkurentov je za ta sedež in to ustvarja še več negotovosti. Tako da se moramo dogovoriti, katero mesto to bo in potem takoj začeti delati. Drugič. Direktor je omenil omejitve človeških virov. Brez konkretnih primerov. Kje se to čuti? Na katerem področju? meni, da nima dovolj osebja. Po mojih izkušnjah politika in komisarja ne pozna nobene inštitucije, ki bi rekla, da ima dovolj osebja. Torej, bi lahko to razrešili tako, da bi, na primer, varčevali, ki prihranke bi imeli ne samo zaradi nižene vrednosti funta, temveč tudi zaradi selitve. In drugič, bi morda lahko se bolje organizirali, bolje uporabili človeške vire, ki jih že imamo. Torej, kaj menite o tem? Hvala. Sedaj pa še zadnja pripomba, komisija. Gospod Ries, če imate kakšno pripombo, prosim. Have, uh, comments, maybe, ne, nimam pripomb, samo en splošni element naš delovni odnos z direktorjem Gidom Rasijem in njegovim osebjem je odličen. Te odnose torej negujemo vsak dan, ne gre samo za negovanje takrat, ko se srečujemo na komisiji ali v parlamentu. Imeli smo precej projektov, ko smo tesno sodelovali glede odobritev, pa tudi novih pobud na tudi mednarodni fronti. Rad bi torej se vam te priložnosti zahvalil in želim si še več priložnosti za sodelovanje. Kar se tiče težav, tudi kar se tiče brexita, pa bomo seveda dejavni in bomo storili, kar bo potrebno, takrat, ko bo to potrebno. Hvala. Tako, sedaj pa gospod Rasi. Prosim za odgovore. Hvala. Skušal bom storiti vse, kar je v moje moči. Se pravi, čujem pa že kar vnaprej, če bom kaj pozabil. Spomnite me in bom poskušal to popraviti. Brexit. Morda najprej, ker je bilo veliko vprašanj v tej smeri. Eno vprašanje je zadevalo časovni trenutek, torej kdaj je selitev pet ali po in tudi ozračje negotovosti. Ozračje negotovosti, ki sem ga omenil, pomeni, da sedaj motivacija osebja postaja vedno težja. O tem bo potrebno govoriti. Razmišljamo tudi še o dodatnih ukrepih, prvih teh, ki jih že imamo za podporo osebju. nekateri že razmišljajo, da bi našli novo rešitev, se preselili, kam drugam speli kakšno drugo delovno mesto, ostali v Združenem kraljestvu ne želijo tvegati. Šest odstopov smo že imeli v nekaj mesecih, prej pa smo v petih letih jih imeli zelo malo. Prav tako nadzorujemo trend za izborni postopek, ki smo ga imeli, ko vidimo, da kateri od dobrih kandidatov omika svojo kandidaturo. Želim preveriti, ali je to povezano z brexitom. To se dogaja torej pred. En blažilni ukrep, ki ga imamo, je, da vse čas spremljamo osebje, nadzorujemo, kako so obremenjeni in nadzorujemo tudi druge tokove dela skušamo ugotoviti, ali bi države članice lahko prevzele 20 odstotkov dela, ki ga v tem trenutku pokriva Združeno kraljestvo. In seveda bomo skušali zagotoviti, da bomo okrepili zmogljivosti. Skušamo tudi usposobiti po vsej Evropi strokovnjake za naše področje. To je enostaven pa zelo dober model. Mi nudimo podporo tako tistemu, ki usposablja, kot tistemu, ki se usposablja in tako torej tudi izboljšamo kakovost. To se tudi zelo izplača in zato imamo sedaj tudi te večnacionalne ekipe. Potem pa specifično vprašanje gospoda Borga. Imamo projektno skupino in kot sem dejal, nadzorujemo vse potencijalne vidike. Kako je potekala selitev? Ne skrbi nas toliko logistika. Žal smo se šele pred dvema letoma preselili v novo zgradbo. In Takrat smo samo za eno uro prenehali delati. Torej smo zelo dobri. Preselitev v drugo državo pa bo drugo vprašanje. Ne skrbi nas toliko preselitev, skrbi pa nas operativnost in delovanje sistema. Eno je mreženje, povezljivost. 40 tisoč ljudi moramo v pravem času zbrati vsako leto, pa jih povezati. In to pomeni, da moramo imeti letališča, zagotovljene prevoze, 350 sob, 5 dni na teden, take stvari. Še eno vprašanje. Kakšen je naš vpliv? Naš vpliv je ničen. Nimamo nikakršnega vpliva in nikakršne vloge pri tem, kam se bomo selili, kako odločitev je, kolikor vem, popolnoma v rokah sveta na ravni predsednikov držav in vlad. Zato je najbolje, kar lahko storimo, to, da razložimo, kako delujemo in koliko varnosti doprinašamo EU in kako bomo to ogrozili, če ne bomo več imeli delojočega okolja. Ne vem, ali sem spregovoril o vseh vprašanjih glede Brexita. Če ne, potem me prosim spomnite in sem na to še vrnil. HPV. Pregled HPV, cepiva. Da, res je. To smo preverjali. Odbor se je odločal na podlagi vseh obstoječih podatkov in prišli smo do zaključka, da dva sindroma, ki sta bila opisana, imajo enako pojavljivost pri cepljenih in necepljenih. To pomeni, da ni povezave med sindromoma in cepljenjem. Vsaj ne po vseh podatkih, ki jih imamo če bo prišlo do različnih mnen glede tega, pričakujemo dejanska dejstva od tistih kritikov, ne pa samo diskreditacija. Sledimo torej znanosti dokazom, če bomo dobili nove dokaze, bomo potem seveda sprejeli odločitev glede na te dokaze. Potem pa hvala lepa tudi za priložnost, da spregovorimo o avtizmu. Vsi vemo, da avtizem in cepljenje nima tam sporednic. Nekaj lažnih zgodb smo imeli v nekaj primerjih, vendar pa to so samo populistične zgodbe iz nekaterih medijev. Kako smo odločali o tem, imamo zelo jasna pravila, da odločamo. To se lahko zgodi tudi za posameznika, če obstajajo dokazi o težavah. Odbor ima potem zelo omejen časovni okvir, da preveri vse dokaze in ugotovi, ali bo potrebno imeti, nadrevati s postopkom ali pa so dokazi že zadostni, da se konča. Kar se tiče pristopa glede necepljenja, nas to seveda zelo skrbi. So pa države članice tiste, ki organizirajo kampanje, spodbojajo cepljenje. Upamo, da bomo lahko usklejevali kampanjo s podporo komisije. Podporo komisije smo že dobili v okviru rezistence na antibiotike. Skušali bomo storiti vse, kar v naši moči, da bi se izognili umiranju ljudi zaradi smešnih bolezni, za katerih ne bi smeli umirati, kot so ošpice, če bi se seveda cepili s cepivom, ki stane nekaj evrov. Tako da lahko torej zagotovimo vse podatke, ne moramo pa seveda aktivno spodbojati kampanje cepljenja. Komisija pa mislim, da ima odločnejša pooblastila in je tudi že kar ustrezno ukrepala. hitri postopki. To smo tudi slišali. To vprašanje je bilo zastavljeno. Najprej nekaj številk. zdravil bi naj šlo po tej poti hitrega postopka. Samo 18 smo jih sprejeli v premislek in samo 7 smo jih dovolili. Tako da se ne moramo pritoževati, da res preveč ulašamo dostop. Kaj pomeni, če gremo po tej poti? To pomeni, da gre za nujno zdravstveno potrebo in obstajajo dokazi, da bi s tradicionalno metodo bilo nemogoče doseči uspeh. Govorim o majhnih populacijah, redkih, zelo redkih boleznih, kjer bi tradicionalno, naključno klinično testiranje trajalo predolgo, bi bilo neuporabno. Ta študija pa mora biti oblikovana tako, da se odzovemo na realnost bolezni, s katero se ukvarjamo metodologija ocenjevanja prednosti je nespremenjena. Tako da gre na to, da gre za majhno populacijo in je nuja dana, da je torej potrebno se hitro odzvati, potem je seveda ravno gotovosti više, ne niže. Kje pa se pojavi težava? V zadnjem delu verige. Kako lahko zagotovimo, da se bo recept držal pravil? To so pa nerešene vprašanja. To je pilotni projekt, to je samo razmislek, to je pristop, ki pa ima še veliko nerazjasnenih vidikov. In to moramo razrešiti in se o tem pogovoriti. Je pa to možen pristop za reševanje nerešenih težav. Veseli me, da lahko povem, da bomo 8. decembra organizirali sestanek na prelo komisije, da bomo pojasnili vsa ta vprašanja in bomo skušali ugotoviti, ali bi po tej metodi še lahko nadaljevali ali pa ne. Katere so pozitivne strani, katere negativne, kaj lahko izboljšamo, spremenimo in upam, da bomo z utrežbo vseh zainteresiranih strani, če bomo imeli boljše rešitve ali rešitve za izboljšanje tega postopka, da nam boste to povedali in pomagali poiskati pot. Vendar pa zaenkrat ne vidim veliko novih predlogov. za spremembo tega postopka in za oblikovanje študij za manjše populacije, ko je težko zbirati dokaze. Potem pa patent. Strinjam se z nekaterimi težavami glede cen, glede podaljšanja patenta, glede izkoriščanja tržnih priložnosti, namesto da govorimo o zdravstveni nuji ali govorimo o tem z neko določeno mero. občutka za dostop do trga. To ni v naši pristojnosti, nimamo možnosti plivanja na patentno vprašanje, lahko pa imamo morda pediatrične nasvete. In potem še eno zelo pomembno vprašanje so pomankanja, tudi kar se tiče sporednih uvozov. Še enkrat, lahko samo sprožimo reševanje te težave, lahko pregovorimo o pomankanju zdravil zaradi kakovostnih vprašanj, vendar pa združenjem institucij seveda dejavne na zdravstvenem področju, se lotevamo tega vprašanja skupaj s komisijo. Uvoz izvoz pa seveda ni naša pristojnost in o tem ne moramo odločati mi. To je nekje druge, drugi GD, jih ne celo, celo ni v našem. Je pa to velika težava in se strinjam, o tem se bo potrebno začeti pogovarjati in tudi se pogovarjati o posledicah sporednih uvozov in izvozov. Na skrižju interesov viri. Dva načina imamo, ko preverjamo na skrižju interesov. Šest zaposlenih dela horizontalno in stalno nadzira na skrižje interesov. imamo tudi proaktivne preverbe, ekspost preverbe in naključne preverbe. Imamo najbolj odločno politiko zaščite pred naskeže interesa na svetu. Ponosen sem na to, nismo pa seveda policija. To pomeni, da torej pozdravljamo žvižgače in tiste, ki kaj vedo. Če nam to izpostavijo, potem se odzovemo, vendar pa žal prek tega ne moramo iti. naša politika, nas križa interesov je najboljša, kar si lahko privoščimo v tej zakonodaji. Mislim, da smo nekoliko za našimi pooblastili in pre, da smo nekoliko prekoračili naša pooblastila celo. Naj še prej, da še moramo odgovoriti na kaj drugega. Mislim, da imamo tri politike na voljo za različne ravni odbor strokovnjakov, pravni odbor in potem postopek za kršitev zaupanja od 2012 na voljo in vse skupaj je objavljeno, kot sem dejal. Poleg tega potrebujemo pomoč zunanjih sodelavcev. Če kaj ugotovite, prosim, nam to sporočite in bomo posredovali. Potem pa gospod Dalji rutinska uporaba antibiotikov pri živalih za 65 odstotkov bi naj znižali uporabo antibiotikov na živalih. To je uporaba kolistina, 65 odstotkov, se pravičujem. Šesto poročilo. Na to temo pa je pokazalo še enkrat, da se uporaba antibiotikov znižuje. In vseeno se strinjam, da je potrebno še kar precej postoriti. Komisija stalno preverja predloge na področju veterine. Mislim, da grejo predloge v pravo smer. Pozitivni smo, kar se tiče uveljavitve te zakonodaje, da bodo veterinari prenehali z nepotrebno uporabo antibiotikov. Za človeško zdravje pa je seveda veliko vprašanje neostrezna uporaba, ko potem prije do neposredne rezistence pri ljudeh. še enkrat ponavljam, ukrepi komisije so odločni. Sodelujemo tudi z druga, drugima dvema agencijama, ECO in ACDC in seveda tudi EFSO. Še kaj? Ponarejene? Da, to je zelo pomembno vprašanje. Ponarejena zdravila izvaja, ne, kot ste ustrezno dejali, je v rokah držav članic. Mi tukaj možnosti nimamo za posredovanje. Kot veste, lahko podamo smernice, izvajamo pritisk, kaj objavimo, neposredno pa ne moremo posredovati. Kaj lahko storimo? Imeli smo specifično vprašanje ali smo lahko prepričani, da ni ponorejenih zdravil več v Evropi. Seveda ne moremo biti prepričani v to. Vendar pa raven inšpekcij je še vedno predvsej dobra in imamo zelo omejeno število ponorejenih zdravil. Slabost pa je splet. 90 odstotkov tistega, kar se prodaja, je ponarejenega in tveganje je kar precejšnje. Tisti, ki uporabljajo še stari tradicionalni lekarniški sistem, so bolj na varnem, ker je tam nevarnost za ponaredke veliko manjša skušamo postoriti vse, kar je v naši moči, da bi okrepili ta pristop. Zdravila so lahko tudi zelo draga. In zato potem seveda prihaja do tveganja po, po naredkih. vendar pa to je seveda že kriminal. S vsemi informacijami, kar jih imamo z našimi inšpektori, pomagamo organom pregona. Nekatere države uporabljajo mejno policijo, veliko je pobud, kjer počnemo vse, kar je v naši moči. Vendar pa izvajanje je seveda v rokah držav članic. Cene. Seveda nimamo neposrednega vpliva na cene, Lahko pa, in to skušamo storiti, poskušamo biti kar se da učinkoviti in najti način za zmanjšanje nepotrebnih bremen razvoja zdravila in to potem pomeni tudi prednosti za trg. Moramo pa neposredno vplivati, kaj lahko storimo. Lahko bolj sodelujemo z nekaterimi organi, zato da bomo določili dejansko dodano vrednost novega zdravila. Kako se bo to prevedlo potem v ceno, pa gre prek naših pooblastil. In kolikor vem, je to tudi nekaj, kar je še vedno v pristojnosti držav članic, torej tudi ni na ravni EU. To pa seveda ne omogoča učinkovitih pogajanj. Omejitve glede čeških virov? Da, nekaj primerov. Vsi seveda pravijo, potrebujem več sodelavcev. Veliko krat slišim, da potrebujejo več zaposlenih. Je pa seveda to tudi razumljivo, ker sedaj izvajamo tri uredbe brez povečanja števila zaposlenih. S kratkoročnimi pogodbami in začasnimi pogodbami nekako blažimo to pomankanje čeških virov, tam, kjer gre za občutljive podatke za zaupnost, seveda tega ne moremo storiti, ker potrebujemo ekspertizo potrebujemo zanesljive in zelo izkušene ljudi. Samo za primer. Za dostop do dokumentov imamo 25 zaposlenih. 25 zaposlenih dostop do dokumentov, to pomeni, da moramo izbrati naše najboljše ljudi, kaj ti morajo vedeti, zakaj gre, ko objavljajo znanstvene podatke. In to je šlo na račun naših ključnih dejavnosti. Ko skušamo pomagati pri šolanju strokovnjakov, je seveda potrebno zagoditi veliko sposabljanja in to za zaščito bolnika, kajti ti ljudje so briljantni, veliko krat imajo dobre zamisli, razvoj odličnega zdravila, vendar pa nimajo izkušenj. To pomeni, da potem imajo kliničen preskus in klinični preskus podleti in to je potem neugodno za bolnika in ima tudi nekatera tveganja. V teh letih smo podali do 600 tisoč znanstvenih nasvetov in protokolov, zelo neizkušenim razvijalcem zdravil. Naša zmogljivost je že dosežena in presežena. In vsako leto moramo za dva odstotka znižati število naših zaposlenih. Medtem ko rastemo in rast lahko dokažemo, naš proračun se povečuje je pozitiven, ambiciozen, torej teoretično lahko imamo boljše strokovno znanje, vendar pa nam to ne dovoljuje. In sedaj smo že skoraj da preobremenjeni. No, ampak saj v tem odboru vsi to dobro veste, kaj ti podpora je velika. Sorry for what I forgot. Se pričujem, ker sem nekaj še pozabil prej. Hvala lepa. Mislim, da lahko tukaj zaključimo to točko. Gospod Razi, hvala lepa za zelo izčrpno razlago. Hvala lepa za vse odgovore. Sedaj pa gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Predlog resolucije. Predlog resolucije za uredbo o pediatričnih zdravilih. Imamo več soporočevalcev, najprej gospa Grostet, prosim. Hvala, gospod predsednik. Ja, tukaj govorimo o resoluciji, ki se nanaša torej, na ta pediatrična zdravila. Ta resolucija je pomembna iz več razlogov. Kot prvo, treba še vedno pritiskati na komisijo. Na začetku leta 2017 mora ta pripraviti poročilo o izvajanju uredbe o pediatričnih zdravilih. Um, ta dokument je bil pripravljen leta 2006. Pediatri in pa Združenja staršev imajo tukaj velike zahteve, tudi Združenja za bolne otroke. In zato mislim, da je prav, da se čim prej pripravi to poročilo. Res smo pritiskali na vas že kar nekaj časa torej res želimo to poročilo čim prej. No, ampak je bilo pa treba čakati torej do začetka leta 2017, ko bo to pripravljeno. Potem drugi razlog, moramo povedati komisiji, kaj si želimo po objavi tega poročila, torej kako želimo spremeniti, izboljšati to področje, kaj že vidimo kot možnost izboljšav in kaj lahko še predlagamo. Eh, leta 2006 sem bila poročevalka pri tej uredbi. To besedilo je mogočilo kar velik napredek, sploh so laboratoriji potem morali opraviti različne teste za vsako zdravilo, ki ga pripravijo za odrasle, eh, pa potem tudi za otroke. Ampak so pa tukaj določene ovire, ki so ovirale učinkovitost teh zdravil, sploh naprimer pri raku za otroke. Inovativnost in razvoj novih zdravil v pediatriji eh, sta še vedno nekaj zelo redkega in mislim, da je tukaj treba res nujno ukrepati. No, sama moram reči, da nisem za celotno revizijo uredbe, razen če komisija meni v svojem poročilu, da bo to najboljši način, kako izboljšati to situacijo. Ampak pravim pa, da je treba nujno ukrepati, torej, ja, revizija bi trebala veliko časa, zato je treba nekaj drugega urgentno narediti. In Pacijenti nimajo toliko časa, ne želijo tako dolgo čakati. Pa še nekaj, trenutno besedilo se mi zdi dobra podlaga za delo in lahko bilo kontraproduktivno, če bi postavili pod vprašaj sama načela in glavne smernice. No, vseeno pa mislim, da bi lahko par stvari izboljšali, torej tudi po zakonodajni poti in pa z smernicami agencije. Naj podam nekaj možnosti za tak predlog resolucije. Kot prvo, treba praviti načrte preiskav glede pediatrije, ne glede bolesni otrok, ampak glede na mehanizme molekul, ki se razvijo za odrasle. Zakaj to danes ne deluje v redu? Za raka otrok, ker je bilo preveč odstopan izjem pod pretvezo, da naprimer neki bolesni pri otrocih ni. Prav zato bi torej morali razširiti to testiranje za otroke in bi morali zmanjšati te izjeme. Preveč je bilo teh izjem, odobrenih odstopanj in to pač ne deluje v redu v praksi. Pa še nekaj. Ti pediatrični testi morajo biti bolj fleksibilni, bolj realistični. Obenem je treba tudi omogočiti zakonodajni dialog tudi med laboratorijem in agencijo, če se le da. No, danes je vse preveč omejujoče in načrti za preiskave so pogosto zaustavljeni ali pa se jih celo opusti, ker ni zadosti zanesljivih podatkov. Zato mora biti to bolj fleksibilno in bolj sistematično v prihodnosti. Pa še nekaj kot zadnja točka, treba je na novo oceniti sistem sankcij in pa očkodnin, zato da ugotovimo, kako bi to lahko izboljšali. Danes imamo spodbudne ukrepe. Šest mesecev za dodatno zaščito za patente, no ampak ti ukrepi pridejo prepozno v postopku in zato niso ravno najboljša rešitev. Poleg tega ni nobenih spodbudnih ukrepov um, za pediatrična zdravila, izključno. Torej, šest mesecev te zaščite se uporabi in je to koristno, ko se naprimer proizvod trži za odrasle in za otroke, oboje. Ampak ni pa to ravno smiselno, ko gre samo za pediatrično rabo kajti v tem primeru pogosto potem govorimo o redkih eh, kazalnikih in o zelo majhnih trgih. Torej, če bomo izboljšali spodbudne ukrepe, potem lahko bene tudi uvedemo učinkovite kazni za laboratorije, ki ne bodo spoštovali teh obveznosti. In tako bi lahko tudi napravili to uredbo za eh, otroke bolj učinkovito. Zakaj pravim, da ni treba praviti revizije uredbe? Zato, ker ti ukrepi, o katerih govorim, so že upisani v samo zakonodajo, vsaj v duh zakonodaje. Torej, hit, čim hitrejše izvajanje teh predpisov je najboljša možna rešitev. In mislim, da bi tukaj lahko tudi naredili na čim širšo podporo med različnimi strankami, o tem sem se že pogovarjala z kolegi. In mislim, da vsi lahko gremo v isto smer in nekaj spremenimo in to v korist teh bolnih otrok. Hvala. Hvala. Gospa Gentile. Najlepša hvala, predsedujoči. Rada bi izkoristila to priložnost, da povdarim, kako pomembna je ta razprava. E, Strenjam se e, s tem, kar je že povedala kolegica ravno kar. Povedala je, da je res nujno, da ravnamo in ukrepamo hitro in uh, konkretno. Eh, tematika je izredno zanimiva za celotno družbo. Vsi poznamo številke, statistične podatke. 6 eh, tisoč pacijentov v otroštvo ali mladosti vsako leto izgubi bitko z boleznjo. In število um, bolnikov, ki sicer prebolijo in preživijo, vendar se celo življenje uh, spopadajo z omejitvami in težavami, je še veliko večje. In tudi na to moramo pomisliti. Mislim, da je treba predelati to uredbo. Nekaj stvari je še dvoumno formuliranih eh, na ključnih mestih in tako je treba recimo obravnaviti eh, vrednotenje akcijskega mehanizma. Torej, ne gre le za preventivno uporabo tega eh, zdravila proti raku v odrasli dobi, kajti vemo, da imamo na tem področju številne informacije, eh, kakovostne informacije in včasih je zares težko <clears throat> ali celo nemogoče reči, ali bo neka vrsta eh, raka, eh, ki se pojavlja pri odraslih, nastopila tudi že pri otrocih. Ampak nekatere, medicin, eh, nekatere zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje odraslih, pa so dejansko že učinkovita tudi pri zdravljenju otrok. Naprimer pri um, tumorjih. ki eh, se le redko pojavljajo pri odraslih, tako da je težko povedati, eh, kaj bo pomagalo. Zelo pomembne so spodbude, ki jih moramo uvesti, zato da bo lahko raziskava na tem področju eh, napredovala in da bo to sploh zanimivo za raziskovalce. Eh, torej, eh, to je nekaj, kar zaenkrat gospodarsko ni tako atraktivno, je pa zelo pomembno za celotno družbo. Eh, in ko oblikujemo spremembe, upam, da bomo lahko prišli do skupnega stališča, kar zadeva spodbude. Zelo pomembno je tudi, da vključimo interesne skupine, da podpiramo znanstvenike, da podpiramo javne in univerzitetne laboratorije eh, in mislim, da bi oni tukaj lahko marsikaj dobrega prispevali. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Pjeka. Hvala. govorimo o zdravilih za otroke, to je zelo pomembna razprava, ker moramo sedaj preusmeriti pozornost komisije na to področje. Leta 2006 je bila pripravljena uredba 992 um, in to je treba sedaj revidirati. To je torej ta znana uh, uredba o pediatriji. Sedaj torej uh, bomo obeležili deseto obletnico te uredbe. Deset let, ne vem, sploh v sodobni medicini je celo obdobje, cela era, zelo dolgo obdobje, kajti v mestu se stvari že precej spremenile. Sedaj doktor uporablja bolj sodobno medicinsko opremo, torej sploh za posameznike uporabljajo nove zdravila in pa nove medicinske pripomočke. Torej, potrebujemo poročilo o zdravilih za otroke in torej naslednje leto naj bilo pripravljeno to poročilo na začetku leta. Potem naprej potrebujemo tudi pobude, s katerim bi izboljšali te predpise. To je zelo pomembno, kajti tukaj gre za človeška življenja in zdravje ljudi, sploh pa tukaj gre za otroke kot prvo. Torej, cilj nove zakonodaje za pediatrična zdravila mora biti kot prvo dostopnost in to pomeni tudi razumni stroški za zdravljanje, sploh pri najbolj sodobnih zdravilih in pa sodobnih pripomočkih. No, po drugi strani pa moramo imeti takšen sistem, da bi spodbujali institucije in pa podjetja, k čim boljšemu izvajanju in pa k dodatnim raziskavam za ta nova zdravila. Sedaj imamo določene težave pri tem. Ko govorimo o patentni zakonodaji, vidimo, da se pojavlja napetosti pri intelektualni lastnini in pa pravicah intelektualne lastnine eh, pri zdravilih. Torej, sprememba te uredbe mislim, da bi lahko spremenila, um, ublažila te napetosti med stroški in pa raziskavami med potrošniki in pa podjetji. To bi tudi lahko blažilo pritisk na proračune držav članic. Vemo, da je treba izboljšati to ravnotežje. Na takšen način lahko bolje uporabljamo vse možne metode za uh, reševanje življenja in pa boljše zdravje. Problem je predvsem pomemben za otroke z onkološkimi boleznimi, pa tudi z drugimi boleznimi, redkimi boleznimi, naprimer te se pojavijo včasih samo pri otrocih in to v zelo nizkih številkah. Seveda, cela zgodba je zelo kompleksna, težka, ampak novi predpisi mislim, da lahko pomagajo k boljšim fleksibilnim rešitvam, tako da bi rešili probleme na čim bolj um, celosten način in tako da pripravimo nove podlage za čim bolj smotrno uporabo evropskih sredstev za zdravje in pa za bolj učinkovito uporabo zdravil za najmlajše med nami. Hvala. Thank you very much, Mr. Pedicini. Hvala, Pedicini. Grazie, Presidente. Eh, questo tema, tema del, dell'uso pediatrico dei minori. Hvala lepa, predsedujoči. Torej, tema pediatrična zdravila eh, so, je zares tema, ki jo vsi budno spremljamo. Eh, tudi mi smo podpirali to eh, <clears throat> uredbo, ko je bila sprijeta, eh, predvsem, ko je šlo za zdravljenje otrok. Seveda moramo biti tukaj transparentni, eh, treba je tudi prepričati podvajanje dela z drugimi odpari. In uh, sedajni sistem spodbud uh, se mi ne zdi dober. Torej, nekateri podjetja podpiramo, če um, razvijajo zdravila uh, za uporabo, ki, torej zdravila, ki jih je mogoče uporabiti tudi pri otrocih, morda pa jih sploh ne bodo uh, uporabili pri otrocih. Torej tukaj že sedaj dajemo podpore zdravilom za odrasle, ki jih potem more biti lahko uporabimo za otroke. Torej mislim, da eh, je ta sistem. Eh, dostopen za vse in da lahko podjetja eh, sedaj zaprosijo za sredstva za odrasle zdravila, ki jih potem morda lahko uporabljajo za pediatrično. Torej, eh, mislim, da moramo pojasniti to točko, drugače ne bom mogel um, temu pri, torej ne bom mogel tega podpreti. Hvala, sedaj pa komisija. Ali imate kakšne komentarje, gospod Res? Hvala, predsednik. Ja, zdravje otrok je izjemno pomembno za Evropsko unijo in družbeno in politično gledano. Zato pozdravljamo to razpravo odboru. Torej, predvsem želimo sprejeti čim boljše rešitve. Sedaj je ta razprava prišla v pravem času, ker je komisija ravno pripravila drugo poročilo o tej uredbi za pediatrična zdravila za parlament in svet. Ta uredba želi zagotoviti to, da bodo otroci imeli ustrezne zdravila za zdravljene in ozdravljene teh bolezni. Vse tako upamo. Prav tako je to zakonodana spodbuda, kajti gospa Grostet je omenila, zakaj so se uh, ti predpisi sedaj razvijali zaradi novih zahtev na trgu. Prav tako pa moramo vedeti, kaj pravijo zdravniki. Uh, torej, otroci niso samo majhni odrasli, prav zato torej, jih moramo obravnavati drugače. To je bila podlaga za to uredbo. Uh, potrebujejo specifično obravnavo in pa specifične cilje pri raziskavah. To ste številni omenili. Potem naprej. Uredba je marsikaj spremenila, spremenila pristop na trgu in pa za podjetja. Omogočila je regulatorjem, da neposredno vplivajo na študije in raziskave v podjetjih, da zahtevajo posebne pediatrične študije in programe. Predpisi, ki se jih razvijajo, so takšni, da se um, izboljšuje dostop do novih zdravil na podlagi različnih študij in tudi um, MI in pa pediatrični odbor tukaj delata. No, gotovo pri predpisih imamo določene mojitve, torej kaj lahko sploh dosežemo, čisto vsega ne. Uh, predpisi uvajajo določene obveznosti. In kot ste številni menili, se tukaj marsikaj spremenja. Dodate pediatrične raziskave, lahko odražajo pediatrične potrebe, torej omenjajo bolezni, ki se pojavljajo samo pri otrocih. Sedaj se je pripravljalo to drugo poročilo. Res moramo točno pogledati, kaj so glavne težave. In vprašanje je, ali novi proizvodi se odzivajo na najbolj pereče probleme. In ali se lotevamo največjih vrzeli. Potem naprej, kako zagotoviti to, da bodo otroci imeli koristi od novih konceptov, kot naprimer personalizirana medicina kot je gospod dejal, to je sedaj nova doba v razvoju zdravil. Potem naprej, ali smo uh, dali pediatričnim raziskavam za dosti pozornosti, ali smo dali za dosti velik podarek na temu. To je vprašanje, potem pa tudi to, ali torej pročimo tudi gospodarske učinke teh predpisov. Uh, predvsem se sredotočimo na ozaveščenost in pa nove pobude. Torej, treba je zbrati dokaze in tudi to je težek del teh študij, ampak se zelo trudimo, da bi pridobili ustrezne dokaze. Čez nekaj tednov, upam, da ta teden, bomo začeli z javnim posvetovanjem, tako da bi omogočili vsem akterjem, da podajo povratne informacije za to. Vsem moramo omogočiti to, da podajo svoje, preden dokončno oblikujemo to poročilo. Torej vsi, onkologija, združenja, zdravniki vsi morajo povedati svoje mnenje. Sedaj komisija še ne more izpeljati sklepov, zaenkrat še ne moramo povedati, kako bomo šli naprej, no ampak upamo pa, da bomo zaključili to poročilo še do konca leta 2017. Potem še nekaj, prav tako menimo, da mora biti pedi, pediatričen projekt povezan z drugimi projekti, naprimer junija to leto so delali v farmaciji na tem področju, pa tudi um, druga poročila bodo pripravljena, naprimer poročila o zdravilih na splošno. Kajti pediatrična uredba je specifična, je pa to eden izmed instrumentov širše slike. Prav tako poskušamo razviti mednarodno sodelovanje na tem področju. Konec septembra smo začeli sestankom med strokovnjaki um, EMA um, in pa FDA, torej ameriškim oddelkom za to področje, tako da bi okrepili čezatlantsko sodelovanje. Tukaj mislim, da obstaja manevrski prostor za izboljšanje odnosov. Včasih je problem slab dostop do kliničnih testov in podobno. Za konec pa še zelo specifično vprašanje. pediatrična onkologija. To ste omenili. To smo s kolegi iz uh, EMIA ocenili in odobrili smo 11 zdravil na področju onkologije v zadnjih desetih letih. To ni ogromna številka, ampak pred to uredbo smo imeli samo tri proizvode. Zato torej je številka višja. Uh, ampak stvar je zelo kompleksna. Veliko stvari moramo poštevati v svojem končnem poročilu. Ko bo to poročilo seveda sprejeto, bomo to tudi predstavili in vam in svetu za nadaljno razpravo. Hvala. Samo še nekaj rok za ložitev predlogov sprememb. Bo 10. novembra, to 12. 8. Eh, decembra pa bo glasoval NV odbor. Ni drugih točk na dnevnem redu in zato torej naslednji sestanek bo 21. novembra v Strasburgu. Hvala in konec sestanka.